je vous propose de, de prendre. Collègues et collègues, предлагам да зачнемо. Začeli bomo, ko bo gospa Vazenkamp sedla. Hvala, hvala, da ste tukaj. Danes bomo imeli še zadnjo javno predstavitev končno bomo začeli z resnim delom. Od 17. do 19. septembra bomo v Lyonu, tam bomo imeli srečanje z IRC-jem. Gospoda Linta in gospoda Stasa. Eh, opozarjam, da bomo takrat predstavili poročilo, upam, da se bosta lahko držala časovnice, zato da bomo glasovali, kot je načrtovano 6. decembra letos. Predlagam, da začnemo z dnevnim redom. Nisem dobil nobene prošnje, da bi spremenili dnevni red, zato bomo dnevni red sprejeli v trenutni obliki nekaj sporočil. Tolmačenje je na voljo v 16 jezikih. Kot običajno so dosegi na voljo v aplikaciji e-meeting, prav tako se seja odbora prenaša preko spleta. Pozdraviti želim določene člane Združenja čebelarjev iz Sredozemlja. Pozdravljeni med nami. Gre za francoske čebelarje. Opozoriti so želeli na to, kako je to pomembna tema. Hvala lepa za to, da ste tukaj. Mislim, da jim lahko zaploskamo za njihovo prizadevanje na področju preprečevanja izginjanja opraševalcev. Hvala lepa za delo, ki ga upravljate. Povedati želim, da bo tukaj tudi gospod Mihajl Bom. On je pravnik gospoda Dwayna Johnsona. To je tisti mm, človek, ki je dobil primer proti Monsantu on je torej tukaj, dobro je, da je tudi on tukaj, to bo dopolnilo naše delo, tem je vedno več in dobro je, da bo torej prinosen. Gospod Baum nam bo povedal več o tem, tisti, ki želite, lahko dobite tudi ključe. USB ključe o tem, kako poteka naše delo. On se je sestal z več ljudmi in če bo na koncu kaj časa, mu želim dati besedo, tukaj je. Če bo dovolj časa, torej mu bomo dali besedo na koncu. Hvala, gospod Bam, da ste tukaj in hvala, da ste dali predlog, da bi torej nam v pomoč poslali še nekaj informacij. Prav. Zdaj pa želimo pozoriti, da bomo imeli javno predstavitev. Prisluhnili bomo nekaterim združenjem in nevladnim organizacijam. Hvala že vnaprej. Do šestih bomo tukaj. Imeli bomo dva kroga. V prvem krogu bomo prisluhnili gospodu Žeronu Vanderu. Fluisu, ne vem, kako so to sicer uh, naglasi, nisem popolnoma prepričan, kako naj izgovorim vaš prime, ker sem pač uh, človek sredozemlja. On je profesor na univerzi v Bergnu na norveškem in tudi v Utrehtu na nizozemskem. On bo prvi dobil besedo, potem bomo prisluhnili gospe Noj Simon Delso. Hvala, da ste prisotni. Ona je strokovnjakinja na Belgijskem čebelarskem centru. Hvala lepa, da ste tukaj. Potem bo z nami tudi gospod Ettore Capri, on je profesor na Evropskem observatoriju trajnostnega kmetijstva pri Katoliški univerzi v Piačenci. Hvala vam, da ste tukaj. On bo zaključil prvi krok. V drugem krogu bomo prisluhnili še trem govornikom, ki se jim prav tako zahvaljujem. Gospa Frančiska Achterberg iz Greenpeace Europe je tukaj. Hvala za vse informacije, ki ste nam jih posredovali v pisni obliki. Hvala tudi gospodu Martano Pižonu, on je raziskovalec pri Corporate Europe Observatory. na vprašanja lahko odgovarjam v angliščini ali v francoščini. In tukaj bo tudi John Chin. On prihaja iz organizacije Crop Health and Protection. Hvala torej za vašo prisotnost. Kakor veste, se metoda ne spreminja, pa vendar želim format ponoviti vsakeč. Vsak poslanec bo lahko postavil vprašanje, ampak najprej bodo trije panelisti dobili besedo, potem bodo dobili besedo poslanci v tradicionalnem vrstnem redu. Najprej dva soporočevalca, gospod Linz in gospod Stas, potem poročevalci v senci iz uh, vsake skupine, na to pa koordinatorje. Načelo je enako, torej eno minuto za odgovor, dve minuti za. En minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor, in potem še dodatno vprašanje v dolžini 30 sekund. In lepo prosim, da vsak govornik vprašanje zastavi specifični osebi, zato da bomo lahko eh, ustrezno merili čas in da bomo pravočasno končali. Hvala lepa za to, da ste tukaj. Danes bomo delali do šestih zvečer. To nam bo dalo čas, da se spustimo v podrobnosti in to bo obogatilo delo naših eh, soporočevalcev in prepričan sem, da bomo na koncu dobili dobro poročilo. Zelo sem vesel, da lahko zdaj dam besedo gospodu Žeronu van der Sluisu. Deset minut, izvolite. Yes, thanks. So I will talk about the... Hvala lepa. Govoril bom o nenamernih posledicah nove tehnologije v kmetijstvu. To so sistemski pesticidi, V zgodnih 90-ih je to predstavljalo revolucijo glede nadzora nad škodljivci. Iz kurative so prešli na preventivo, torej semena so obdali s posebno snovjo, zato da bi preprečili bolezni. To je bila rešitev, ki je postala del redne uporabe to zdaj predstavlja 40 odstotkov trga, gre za neonikotinoide na, in to se uporablja na globalni ravni. To je problematično, zato ker so te snovi zelo trajne, zelo škodljive za okolje in so generične, napadajo vse žuželke, ne samo škodljivcev. In uporabljajo se torej profilaktično. To se zdaj imenuje insekta Gedon ali kolaps populacije žuželjk. V zadnjih 30 letih smo temu priča. Nedavno je bila izvedena študija, v kateri je bilo ugotovljeno, da je v Nemčiji izginilo 75 odstotkov biomase žuželjk v samo 27 letih. Leta 2011 je bila izvedena študija v ZDA, kjer so ugotovili, da so izginile štiri vrste čebel in to v 20 letih. Samo 4 odstotke izvirne populacije je ostalo, torej 96 odstotkov določene vrste čebel je izginilo. Na nizozemskem je situacija takšna, da je 181 od 358 vrst čebel na rdečem seznamu. To pomeni, da jim grozi izumrtje. Govorimo torej o insekta Gedonu, ne gre samo za insekticide, ampak za način kmetovanja nasploh. To ima velik vpliv na naravo, zato vse to vodi v dramatičen padec biomase, žuželjk ampak neonikotinoidi so pomemben dejavnik tukaj. Vidimo lahko različne kemične formule teh neonikotinoidov. Pred prepovedjo je v Evropi bilo več kot 200 izdelkov, tri so še posebej problematične snovi, ima do kloprid, tiametoksam in klotijanidin. Iz semena to rastlina črpa navzgor, zaradi tega je potem strupena celotna rastlina in temu strupu so izpostavljene čebele in drugi opraševalci. Uporaba se ocenjuje po posameznih primerih. Torej, ne preučujemo tega, kaj se dogaja, če uporabljamo ta izdelek in tisoče drugih, ampak gleda se samo posamezen primer, ne gleda se torej celota. Če je odgovor da, se lahko izdelek uporablja brez omejitev in enako velja za vseh tisoč drugih proizvodov. Nihče še ni preučil, kaj se dogaja z vsemi proizvodi, ki medsebojno vplivajo na rastline. Mi smo pregledali, kaj se zgodi, če toliko toks toksičnih snovi pride v okolje in kakšen vpliv ima to na živali, ne samo na žuželke. Leta 2014 smo objavili prvo celovito študijo sistemskih pesticidov. Več kot tisoč publikacij smo vključili, vključno z akademskimi študijami, in objavili smo tudi osem različnih znanstvenih člankov. Lani smo objavili posodobitev, dodali smo še 700 publikacij, ki smo jih povzeli, zato da smo podali podobo trenutnega stanja. Na tej prosojnici lahko vidite, kakšen je vpliv na posamezne vrste živali. Vidimo lahko, ali so te živali izpostavljene preko prsti, vode, rastlin ali zraka. V tretji vrsti, v tretji vrsti lahko vidite, ali gre za učinke na individualni ravni ali na ravni populacij ali celotnih skupnosti. Vidimo pa lahko tudi, kako to vpliva na širše okolje. Pri insektih opraševalcih lahko vidimo, da je vpliv zelo velik zaradi uporabe kemikalij. Enako velja za vodne neuretenčarje, podobno velja tudi za ptice. Veliko živali začne življenje v vodi, zato to zelo vpliva na leteče insekte in tudi na ptice. To ima torej vpliv na ptice, ribe, kopenske neuretenčarje, ampak zaenkrat še ne na ravni celotnih skupnosti. Tukaj lahko vidite primer onesnaženosti kopenskih voda na nizozemskem. Rdeče pike na zemljevidu so primeri, kjer je bilo odkritih več kot petkrat več snovi, kot je dovoljeno. Na nekaterih mestih smo zabeležili številke, ki so 25 tisočkrat večje od dovoljenih. Vidite lahko, da časovnica teče od leta 2003 do letos in še vedno je še vedno onesnaženosti veliko več, kot je dovoljeno. Samo 1,6 do 20 odstotka neonikotinoida dejansko konča v rastlini, uhajanje je torej 80 do 98 odstotkov. To ima posledice na vodne ekosisteme. Na nizozemskem smo ugotovili, da je skoraj polovica vzorcev, vzorcev je bilo skoraj 10 tisoč, pri 50 odstotkih vzorcev je bila mm, norma presežena. Videli pa smo, da se na teh področjih za 70 odstotkov zmanjša makrofauna. Prav tako se na pravni ravni ni zgodilo nič. Nobenega odziva ni bilo, kajti videli smo, da se regulatorni organi pač niso odzvali. Vidimo lahko, da je onesnaženost kopenskih voda povezana z izginjenjem ptic in ta geografski vzorec lahko pojasnimo le z neonikotinoidi, kajti tega pred uvedbo neonikotinoidov ni bilo. To torej kaže, da je zmanjšanje števila ptic povezano z zmanjšanjem plena za ptice. In problem je tudi zaradi neodvisnosti znanosti. Tobačna industrija je pripravila strategije v zvezi s tem in te strategije se uporabljajo tudi tukaj. To smo videli v primeru Monsanta, pa tudi v drugih primerjih. Podpirajo raziskave, s katerimi podpirajo kemikalije, uvajajo vse vrste slamnatih mož, zato da preusmerijo pozornost od problematičnih insekticidov, skrivajo vlogo industrije, diskreditirajo tiste, ki širijo mm, neprimerne informacije in tako naprej. Primer v New York Timesu kaže nekaj, kar bi morali prebrati vsi. Gre za dr. Kresvala. Mislil je, da bo lahko raziskoval po svoje z pomočjo financiranja Singente. Njegovi rezultati niso bili takšni, da bi bili všeč Singenti, potem pa so začeli na njega pritiskati, zato da bi spremenil eh, rezultate svoje študije. Konflikti interesov mm, obstajajo povsod. Zmanjkuje mi časa, deset minut res hitro mine. Koliko časa še imam? Test kronične toksičnosti. V regulatornem okviru gledamo 10 dni izpostavljenosti in če čebele preživijo 10 dni, potem je koncentracija varna. Ampak kaj se zgodi, če gremo na vzdolj? Če za 10 zmanjšamo koncentracijo, potem pač traja nekoliko dlje, da čebele umrejo. Če gremo stokrat manj, potem traja 28 dni, da čebele umrejo. Tudi če gremo tisočkrat pod to dozo, pač traja 50 dni, da čebele umrejo. Ta preizkus nima nobenega smisla, zato ker. Deset dni ne pokriva celotne izpostavljenosti, izpostavljen se lahko pojavlja uh, posod drugot. Zato je tukaj velika napaka in domnive preprosto niso realistične. To pomeni, da imamo problem. Problem je globalne narave. Žuželke in ptice potrebujejo plen povsod, ne samo v okviru nacionalnih meja zato moramo to rešiti na globalni ravni. V enem bolj politično usmerjenih člankov smo predstavili zamisel, da potrebujemo globalni sporozum za zaščito opraševalcev po svetu. To je globalni izziv, zato potrebujemo globalni mehanizem, podobno kot velja za okolje. Zagotoviti moramo dovolj lokacij za gnezda, zmanjšati moramo uporabo nekonitoidov in vseh drugih pesticidov, ki se uporabljajo preventivno in nekurativno. Profilaktična raba je v nasprotju s prakso IPM. Prav tako bi morali poskrbeti, da je znanost regulativnih organov neodvisna, prav tako potrebujemo sistem za ponovno oživitev ali povečanje števila opraševalcev. Tukaj bom končal, zato da bom zaključil pravočasno. Hvala. Hvala lepa. Zdaj dobi besedo gospa Noa Simu Delso. Izvolite. Ja, yeah, so, thank you very much. Uh. Hvala lepa da ste me povabili in dali možnost, da danes lahko spregovorim. No, kolega je že spregovoril o čebelah. Sama uh, ne bom šla v takšne študijske podrobnosti, no, ampak vsekakor bo Eh, zanimivo. Če eh, želite še kakšne dodatne informacije, me potem poprašajte. Torej, najprej je treba premisliti o tem, kakšna je uporaba pesticidov in kako čebele pridejo v stik s pesticidom. Imamo zelo različne eh, načine uporabe pesticidov, verjetno. Uh, veste, kako se uporabljajo pesticidi, poškropi se jih. Tukaj imamo dva primera. No, ampak obstajajo pa tudi mnogi drugi načini, kot je kolega že povedal. Na trg prihajajo proizvodi z različnimi značilnostmi in tako se lahko zdaj potem ustrezno obravnavajo tudi semena. Velika večina pridelka, ki ga imamo na trgu, je obdelanega s kakšnimi pesticidi. Recimo pesticide lahko raztopimo v vodi, ki jo uporabljamo za namakanje. Potem lahko recimo obdelujemo korenine ali pa popke cvetov. Pesticide lahko iniciramo neposredno v samo steblo ali pa deblo rastline. No, odvisno od načina uporabe, uh, imamo potem tudi različne vrste izpostavljenosti ki pa je ponavadi ne predvidimo. Nekateri proizvodi so zelo odporni, torej kadarkoli se uh, uporabijo, ostanejo. Recimo, če se uporabijo za zemljo, ostanejo tam uh, cele mesece, lahko pridejo v vodo. In uh, opazili smo uh, kar precej težav s tistimi uh, rastlinami, ki se sadijo kasneje. Torej, imamo uh, različne rastline, nekatere tudi zato, da preprečujemo erozijo ali pa da lovimo kakšne stvari. Torej, uh, rastline iz zemlje črpajo, kar je ostalo v njej in potem to dajo naprej potem čebelam, tako da lahko čebele oktobra dobijo pesticid, ki je bil uporabljen poleti in to je zelo pomembno. Seveda pa se ostanki prenašajo tudi na sosedne rastline. Opazili smo, da čeprav recimo Eh, čebele eh, zbirajo cvetni prah iz oddaljenih rastlin, eh, so te rastline lahko kontaminirane. Zdaj se uporabljajo recimo tudi tehnike pasov s svetlicami. To je realnost. In dejstvo je, da se ti eh, pasovi eh, s svetlicami kontaminirajo. Torej, čebele lahko gredo tja, njim so pravzaprav ti trakovi svetlic tudi namenjeni, ampak potem se lahko okužijo. Imamo torej eh, take načine uporabe pesticidov, imamo tudi različne vrste izpostavljenosti pesticidom. Včasih eh, lahko recimo uporabljamo škrob pilo in lahko se oblikuje neke vrste toksičen oblak, če takrat eh, čebele, ki letijo v bližini, so izpostavljene proizvodu. Potem bi v zvezi s sistemskimi proizvodi eh, omenila naslednje. Neonikotinoidi niso edini uh, sistemski proizvodi. Imamo še druge fungicide, ki se uporabljajo za uh, nadzor uh, plesni. Tudi ti so lahko sistemski in tudi herbicidi so lahko sistemski. Torej, odvisno od tega, kako se uporabljajo, lahko se uporabljajo za tretiranje semen ali pa kot sprej. Uh, rastline jih posrkajo in jih potem vsebujejo v sebi. In uh, od časa do časa jih rastline izločajo. In ta voda, ki jo izločajo uh, rastline, je torej pust, polna tudi teh uh, herbicidov ali fungicidov. In to potem uh, zaužijejo tudi čebele. Tudi čebele morajo piti vodo, da lahko preživijo, tako kot vsa druga živa bitja. Tako kot je Žirun že povedal, v vodi imamo veliko ostankov in veliko ostankov pristane v vodi v obliki res velike mešanice različnih kemikalij. Recimo včasih na polih nastanejo eh, velike luže in če imamo ostanke v zemlji, se lahko potem ti ostanki raztopijo v te luže in eh, živali potem pridejo, pijejo iz te luže. In to počnejo tudi čebele. Vedno pozabljamo, da se pesticidi uporabljajo tudi na javnih površinah, recimo na vrtovih, v parkih. Čebele imamo pa tudi v mestih, pa tudi veliko ljudi v mestih, ki so izpostavljeni pesticidom. No, pa še nekaj, kar je že bilo povedanega. Ko rastlina mobilizira ta proizvod, bodi si, da je bil ta proizvod sistemski ali pa da ni bil sistemski, ampak eh, se je pač uporabljal takrat, ko je rastlina cvetela. Na ta način potem eh, lahko eh, čebele se kontaminirajo in potem v svoje kolonije, če bile panje, prenesajo pesticide. Čebelari so pogosto tisti, ki odkrijejo novo vrsto izpostavljenosti pesticidom. In oni so tudi tisti, ki utrpijo posledice. Recimo v preteklosti je bilo kar nekaj eh, škandalov zaradi prahu iz sadik. Nihče ni verjel čebelarjem, ko so govorili, da jim. Eh, izginjajo kolonije, celo v tistem času, ko ni bilo nobenega cvetenja, nobenih cvetlic. Menili, ljudje so menili, da eh, so čebelari nori, ampak šlo je v bistvu za kontaminiran prah, ki je bil v okolju in ko so čebele prišle v stik s tem prahom, ki je bil poln neonikotinoidov, eh, so potem čebele kolonije umirale. No, kasneje smo ugotovili, da to vsekakor je vir izpostavljenosti čebel pesticidom. Zelo pomembno je vedeti, da so pesticidi eh, v okolju veliko bolj mobilni, kot si predstavljamo. Eh, ta koncept eh, rastlin, pridelkov, ki niso zanimivi za čebele, v bistvu ne obstaja. Čebele so izpostavljene pesticidom imamo proizvode, ki so sistemski ali pa zelo odporni in ostanejo v eh, zemlji. Uporabljamo jih v serijah. In recimo, če, lahko, če naknadno eh, posadimo nekaj, kar plivači čebele, lahko čebele potem odtod eh, gredo tudi uh, na divje rastline, ki pa so ravno tako posrkale vase nekaj pesticidov. čebele eh, recimo se ne pasejo na, na ječmenu in eh, potem niso izpostavljene pesticidom, ki so na tej žitarici. No, dejstvo je, da uh, imamo določene žitarice, ki jih daje skupna kmetijska politika prednost. In zavedati se moramo mobilnosti pesticidov v okolju. Za opraševalce so pasovi cvetlic a, zelo pozitivni, ampak če se ne zavedamo, da so lahko nesnaženi, so to neke vrste zanke za čebele. Torej, na vseh stopnjah je treba zmanjšati a, uporabo pesticidov. Toliko v zvezi z izpostavljenostjo pesticidom, zdaj pa te toksikološki del. Torej, tole je zelo eh, didaktičen prikaz. Ko govorimo o toksičnosti, lahko rečemo, da imamo različne vrste toksičnosti. Recimo, ko, imamo, ko govorimo o neonikotinoidih ali kakšnih drugih eh, pesticidih, potem govorimo o nanogramih. To so zelo uh, majhne vrednosti. Če so čebele izpostavljene, Eh, eh, samo 100 nanogramom, eh, lahko pride do toksičnosti po enkratni izpostavljenosti. To je akutna toksičnost. Če izpostavljenost podaljšamo skozi čas, ni treba, da so čebele izpostavljene v tako visoki koncentraciji, da kljub temu umrejo. Dolžina izpostavljenosti je torej tista, ki opredeljuje toksičnost. Če potem še dalje zmanjšujemo toksičnost čebele, mogoče ne bomo ravno ubili, ampak čebela bo imela uh, subletalne uh, učinke. mogoče ne bodo več našli poti eh, nazaj domov. Enako je tudi pri nas, če eh, popijemo kozarec vina preveč. Kako je recimo v primeru imida kloprida? To je eden od neonikotinoidov in tako kot mnogi drugi insekticidi, ki so bili dani na trg pred letom 2014. nismo nikoli upoštevali kronične toksičnosti in pa teh uh, subletalnih učinkov. Zdaj pa še posledice za uh, čebele, ki nabirajo med, kakšni so ti smrtni učinki. Akutna toksičnost proizvodov, ki so zdaj na trgu, je uh, res visoka, celo uh, tisočkrat višja od, od primeru DDT-ja. -ja. No, recimo, če so čebele izpostavljene marca eh, in umrejo julija, eh, lahko za nazaj vidimo, da je prišlo do izpostavljenosti in seveda nekako ne moremo popraviti škode zaradi te izpostavljenosti. Torej, kronična toksičnost je nastopila tudi že pri nižjih dozah, ne le pri akutni, dozi akutne toksičnosti. No, tukaj pa imamo še atipične, atipične razmerja med eh, dozo in pa učinkom. No, še eno minuto imam na voljo, ali pa nič več. No, dobro. Še eno stvar sem želela dodati. Pesticidi, ki jih imamo danes eh, na trgu, eh, čebela, ki je izpostavljena majhni eh, dozi, še ni varna, kajti lahko imamo tudi zelo, zelo razpršene, raztopljene doze. No, to pa so še subletalni učinki, Največkrat so bile preučene čebele, ki nabirajo med. Veliko študij je bilo opravljenih na temo subletalnih učinkov v zvezi uh, tudi z interakcijo s fungicidi in herbicidi. No, pri teh čebelah smo uh, ugotovili enake stvari kot tudi pri divjih čebelah. No, vključila sem še nekaj priporočil, ampak naj zaključim, čebele so zelo dober kazalnik vsega, kar se dogaja v okolju. Povedo nam, kje je težava in kje bi si morali prizadevati bolj razumeti, kaj se dogaja. Pesticidi, pesticidi pa so v okolju veliko bolj mobilni, kot menimo, imajo pa tudi nepričakovane učinke. No, kot sem povedala, vključila sem tudi nekaj priporočil, kajti ah, ta odbor bo pripravljal ah, priporočila za pravne namene. No, za oceno učinka in pa upravljanje, obladovanje eh, tveganja sem pripravila nekaj priporočil. Eh, seveda pa lahko preučite tudi odgovore na vprašanja odbora. Eh, upam, da boste to pametno uporabili. Hvala lepa, gospod Simon Telso. Vem, da je težko končati v desetih minutah. Hvala lepa, da ste poslali dokument v pisni obliki prav gotovo ga bomo upoštevali. Zdaj bo gospod Ettore Capri. Okay, thanks. Uh, thanks, uh, thanks really a lot. Uh, mm. Hvala. Govoril bom italijansko, glede na to, da imamo tukaj tudi storitve tolmačev. Torej, govoril bom italijansko. Ja, govoril bom o modalnostih, ki jih lahko danes uporabimo za to, da eh, zmanjšamo okoljska tveganja na področju kmetijstva. Zahvaljujem se tistim, ki so organizirali to sejo. Hvala tudi za vse material, ki ste nam ga dali na razpolago. Ta je bil zelo koristen za me. Naj najprej podam okvir, ko gre za blažitev tveganja. Zakonodajni okvir, kakšne inštrumente imamo na voljo. Kakšne argumente in kakšne inštrumente imamo na voljo. Podal bom nekaj primerov iz evropskih držav in potem bom podal sklepe, ko govorimo o upravljanju tveganja. oziroma ko govorimo o blažitevnih ukrepih, govorimo pravzaprav o upravljanju s tveganji. Zakaj? Zato, ker so argumenti, ki so povezani z ocenami tvegan, vedno bolj kompleksni. O tem sta govorila tudi predhodna govornika. Veliko argumentov torej govori v prid blažitvi tvegan. Blažitev tvegan je obvezna. Eh, danes eh, imamo postopke registracij fitofarmacijskih sredstev, ki jih podjetja dajo na trg in eh, ravno ta faza o trajnostni uporabi pesticidov je ključnega pomena. Po vsej Evropi govorimo o tem, da je treba izboljšati kakovost živil, govorimo o postopkih certifikacije, govorimo tudi o hrani v smislu um, trajnostnega razvoja. Eh, pravzaprav je blažitev tveganj obvezen del tega postopka. Ampak, ko imamo splošen okvir, je ocena oziroma blažitev tveganja še toliko bolj pomembna. Ko gre za fitofarmacevtska sredstva, no tukaj imamo že 30 let različnih študij in ugotovili smo, da moramo poskrbeti za to, da bi zmanjšali uporabo fitofarmacevtskih sredstev eh, in da bi morali poskrbeti tudi za to, da bodo ta bolj varna, tako zaradi okolja, kakor tudi zaradi učinkov na zdravje. Eh, imamo eh, zbirko 290 substanc, ki so že regulirane. Eh, tukaj lahko vidite ukrepe blažitev tvegan. Ta ukrep je nujen, zlasti, ko gre za izpostavljenost operaterjev, potrošnikov, ko gre za zaščito podtalnice in tako dalje. Gre tudi za zaščito organizmov, ki so bili prej omenjeni upravljanje tveganj temelji na inštrumentih, ki imajo seveda za eh, znanstveno osnovo. Eh, vse skupaj pa povezano tudi z eh, investicijami v raziskave in razvoj v Evropski uniji. Pred štirimi leti se je začel ogromen projekt, ki vključuje 90 raziskovalcev. Ta projekt sponzorira SETA, to je najpomembnejša, najpomembnejše podjetje, ki se ukvarja z ekotoksičnostjo okolja. Vzpostavila je tako imenovani projekt MacPie. MacPie je razvil skupek orodij, skupek inštrumentov. Gre torej za inštrumente, ki jih lahko uporabimo v praksi, zato da bi pomagali državam članicam pri izvajanju ukrepov za blažitev tveganj. To je torej pomenilo pravo revolucijo na področju eh, praks, ki so uporabljene na regionalni ravni, prav tako so to neposredno bili vključeni kmetje eh, in pa proizvajalci, ki so tisti, ki so najbolj odgovorni za blažitev oziroma reguliranje tvegan v zvezi z fitofarmacijskimi sredstvi. Sedaj moramo poskrbiti tudi za razpršenost teh praks. To je del tega okvira. V projekt smo vključili 28 držav članic Evropske unije. Tukaj govorimo o blažitvi tveganj v zelo širokem scenariju. Recimo ocena tveganj na terenu in pa uh, ocena tveganj izven terena. Uh, Eh, vključili smo tudi vse okoljske sektorje, kajti načelo upravljanja tvegan je, da eh, je treba to razširiti eh, tudi onkraj ocen tvegan in pa onkraj uporabe fitofarmacijskih sredstev. Zbrali smo vse razpoložljive informacije in pripravili smo seznam, ki temelji na socioekonomskih dejavnikih in s tem smo nekako dobili seznam praks, ki bi jih lahko uporabili. Tukaj lahko vidite tabelo. No, na koncu smo pa pripravili ta dokument, ki ga lahko najdete na spletu. Gre za dokument z, dokument z stotimi strani, kjer smo se dobro dokumentirali. Gre torej za opis uh, ukrepov v praksi, no s tem smo začeli tudi že v okviru obzorja za leto 2020, to je evropski projekt, začeli smo že izvajati vse te tehnike na lokalni ravni države članice, naj omenim recimo mojo državo, Italijo, mi že izvajamo te prakse v naših načrtih za razvoj podeželja eh, v Lombardiji in druge. Za projekte najprej pripravimo usposabljanja, to so projekti, ki jih podpira tudi Evropska unija in predvsem gre za podporo takšnim sistemom. Ne gre samo za enostavne prakse. gre za racionalni pristop. Gre za um, kvantifikacijo uspešnosti praks, ki so bile uporabljene v preteklosti. V Italiji eh, zbiramo informacije o vseh teh fitofarmacijskih sredstvih in potem lahko predstavimo procentualno znižanje cvegan. Recimo transferji zaradi škropljenja. Tukaj smo dobili nekaj informacij o ukrepih, ki bi lahko bili uporabljeni za to, da bi ublažili to širjenje zaradi škropljenja. Torej, če govorimo o škropljenju, in neželenih učinkih škropljenja, recimo na ptice. Eh, s tem imamo sedaj bolj predvidljive napovedi glede takšnih neželenih učinkov škropljenja. Primerjali smo med seboj vse države članice. To lahko najdete tudi v naših dokumentih. Številne države članice so sprejele ukrepe, uh, Eh, imajo različne ukrepe, različne modalnosti, vse to je pač odvisno od njihovih politik in kmetijstva. Tukaj lahko vidite primere različnih držav in kako one izpolnjujejo te zahteve na različne načine. Ali lahko imamo koristi od uporabe teh uh, orodij, teh inštrumentov? Ja, to se je izkazalo za zelo uspešno. Lahko dosežemo cilje s pomočjo oblažitve tvegan in ti cilji so lahko širši. Uh, lahko omejimo uhajanja, um, lahko imamo posebne filtre, um, gradice za omejitev, posebne uh, robove na poljih in tako naprej to so vse dobre prakse za sodobno in kakovostno kmetijstvo. In tukaj lahko vidite tabelo, prikazana so različna orodja in pa uh, njihova procentualna uspešnost, ko gre za ukrepe blažitve. Naj zaključim. Trenutno je v uporabi eh, kar veliko praks, s pomočjo katerih blažimo tveganja. In eh, to so logične prakse, imajo znanstveno osnovo. Vse je treba oceniti v luči lokalnih razmer, kajti te razmere se lahko spreminjajo. In prav tako moramo vse skupaj, eh, pri vsem skupaj upoštevati obnašanje proizvajalcev ali pa končnih uporabnikov, ki uporabijo te pesticide. In ko gre za izvajanje blažilnih ukrepov, je pomembno tudi to, da zagotovimo usposabljanje, izobraževanje. No, seveda ne gre samo za usposabljanje. Uh, Treba je vse skupaj vključiti tudi kmete. Ti ukrepi so uspešni, če se jih uporablja na pravilen način. No, in če želimo zagotoviti, da so ti ukrepi za blažitev tvegan ustrezno izvajani, potem potrebujemo smernice in pa model digitalnosti, s pomočjo katerih bomo lahko izmerili učinkovitost teh ukrepov. Na no, to pa je seveda odvisno od držav članic. Tukaj imamo veliko priložnost. Ehm, ključnega pomena je predvsem korektno izvajanje eh, trajnostnih praks. Eh, eh, torej, investirati moramo v 4,5 kmetijstvo ci permettono di portare e arrivare al... Vestiti picanici? No, seveda pa s temi ukrepi ne bomo dosegli stopnje ničnega tveganja, bomo pa znižali stopnjo izpostavljenosti in več kot bodo imeli kmeti na razpolago inštrumentov, s pomočjo katerih bodo lahko ustrezno uh, izvajali te prakse, manjša bodo tveganja. Torej, tukaj moramo zastaviti tudi ustrezne cilje. Ti blažitveni ukrepi dobro delujejo znotraj določenega konteksta. Če imamo recimo nacionalni načrt za trajnostno uporabo ali pa eh, v Italiji, kjer imamo recimo integrirano upravljanje pesticidov, mm, pri nas je to trenutno zelo napredno. Eh, in pa, če imamo na trgu certificirane proizvode, eh, ki so pridobljeni na trajnostni način. Eh, no, se, se govornik še opravičuje zaradi napake. Eh, skratka, zahvaljujem se za to, da ste dali, raz, da ste dali to priložnost, da sem opravil svojo predstavitev in zahvaljujem se tudi drugim kolegom, ki so dejavni na tem področju. Hvala, gospod Kapri. Začeli bomo s prvo izmenjavo vprašanj in odgovorov kot sem povedal, boste najprej dobila besedo soporočevalca. Prvi je gospod Lins. Izvolite. Lepo prosim, da poveste, komu je vprašanje namenjeno. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala govornikom. mislim, da so njihovi prispevki veliko prispevali k temu, da bomo lahko nadaljevali z delom zaščite rastlin in okolja. V regiji, odkudar prihajam jaz, je bilo letos eh, zelo uroče. To je seveda odvisno tudi od vremenskih pogojev. Lani je bilo manj sadja, letos pa smo ga imeli zelo veliko. Čebelari pravijo, da so staleži večji, da so čebele bolj zdrave. To je povezano tudi s tem, da je pač več rastlin, da imamo tudi boljši sistem zelenitve in uh, v moji regiji se je to pokazalo pač tako, da smo dobili pozitivne rezultate. Gospod Kapri, hvala za vaš prispevek. Vi ste mm, raziskovalec, prizadevate si zbližati raziskave in politiko. To je dobro. Mislim, da mora naša politika temeljiti na znanstvenih dokazih. Zanima me, kaj predlagate, kako bi lahko še bolj uporabili vaša dognanja drugič, napovedali ste določena merila, omenjali ste ekotoksikologijo za ocenjevanje tvegan. Zanima me, kako obravnavate tako imenovana, pod, tako imenovana podnebna merila in kako bi jih lahko razvijali naprej. Zanima me, kako bi lahko torej storili še več na tem področju. In tretje vprašanje, ukvarjate se z metodami analize pri sistemih dovoljen, zanima me, kako bi lahko te metode analiz izboljšali. Hvala, gospod Kapri. Dve minuti. Hvala za vprašanje. Vaše prvo vprašanje je, kakšna so priporočila za politike in politiko. Morda sem tega mnenja zaradi svoje starosti ali pa zaradi tega, ker se že vse življenje ukvarjam s to temo, ampak zahvaljujoč vam je znanost o pesticidih referenčna točka za tehnike, ki bi jih lahko uporabljali pri ocenjevanju tveganja. to je lep primer prečnega oplajanja med znanostjo in politiko. Ko je bil oblikovan evropski organ na tem področju, smo dosegli vrhunec. Seveda bi lahko storili več, popolnih sistemov ni, ampak mislim, da smo vseeno neke vrste pionirji. Ključnega pomena je, da se priporočila ne bodo navezovala samo na SKP. Ne smemo govoriti samo o financah in o financiranju kmetij za to, da bi zaščitili kmetijstvo. Mislim, da bi morali več govoriti o varstvu okolja in o ukrepih, ki si jih želijo tudi evropski državljani. To pa pomeni veliko pomoči v gospodarskem smislu. Zdaj bom ponovil tisti stari argument. Pomembno je usposabljanje in ulaganje v usposabljanje kmetov. Izobraževanje, usposabljanje, informacije, to je vse ena in ista stvar. Ozaveščanje zdaj ni več potrebno, v preteklosti smo bili zelo uspešni na tem področju, zato bi to zdaj v bistvu predstavljalo propagando. Ne, zdaj se moramo posvetiti srednjeročnim in kratkoročnim ukrepom za izobraževanje kmetov. Kaj ti kmetje dan danes pogosto nimajo dovolj podatkov o vprašanjih, s katerimi se ukvarjamo. Prav tako pogosto določenih vprašanj preprosto ne poznajo. Včasih je to povezano z gospodarskimi vidiki v določenih državah članicah. Govorim o Italiji in o sredozemlju. Vlaganje je ključnega pomena. Mislim, da bi tudi SKP morala iti v to smer. Oblikovati moramo tudi učinkovite kazalnike. Veliko govorimo o ciljih za zaščito, ampak potrebujemo številke ne moremo zagotoviti trajnosti pri uporabi fitofarmacevskih sredstev, če ne bomo imeli meril za vsako snov. To mora biti merljivo in pregledno, prav tako moramo imeti dovolj manevrskega prostora za izboljšave. To je ključnega pomena, če želimo zagotoviti trajnost dve minuti in pol sem govoril, pozabil sem vaši drugi dve vprašanji. Mislim, da je to najbolj pomembno vprašanje z kliničnega in toksikološkega vidika. Vedno opozarjam na to intenzivno delo, ki nas čaka, ki ga moramo vedno uporabljati in izvajati. Gledamo kumulativno oceno tveganja in eh, medsebojne vplive posameznih elementov tveganja. Vedno moramo popravljati toksikološke ocene, govorimo o čebelah in o opraševalcih in to so zelo občutljive živalske vrste. Hvala. Postopkovno vprašanje, če smem. Lepo prosim, vem, da je to težko, ampak lepo prosim, da zastavite eno vprašanje, da dobite en odgovor. Tako boste dobili odgovor, ki si ga želite, drugače ne bomo prišli pravočasno do konca. Če postavite tri vprašanja, potem v treh minutah pač ni mogoče v dveh minutah odgovoriti na tri vprašanja. Ne poprosim, da to upoštevate. Sledi Bart Stas. Izvolite. Hvala lepa. Poskusil bom biti čim bolj discipliniran. Povedati moram, da se strinjam s gospodom Linson, ko pravi, da je bilo poletje dobro, veliko je bilo čebel. Vprašanje pa je, koliko teh čebel bo preživelo do konca zime. Kaj ti? Pogledati moramo, kakšen vpliv imajo naši načini kmetovanja. Gospod Vendelsluis je imel nekaj zanimivih podatkov, devet različnih vrst je omenil in povzel je vse različne vrste tvegan, omenjajo tudi ptice, sesalce in tako naprej. Zanima me, ali imate kakšne informacije o sistemskih pesticidih in o njihovem vplivu na zdravje ljudi? Gospod Van der Slajs. Hvala. Da obstajajo pomisleki o vplivu neonikotinoidov na zdravje ljudi in sesalcev. Če si pogledamo izpostavljenost, leta 2015 je bila izvedena študija v ZDA in pokazalo se je, da je v 100 odstotkih vseh vzorcev sadja in zelenjave bilo mogoče najti vsaj sled enega neonikotinoida, v 72 odstotkih pa dva neonikotinoida, v 45 odstotkih zelenjave prav tako so našli sledi dveh različnih vrst neonikotinoidov. Na japonskem so izvedli študijo leta 2014 in tam se je pokazalo, da je 90 odstotkov posameznikov, ki so jih preučili, imelo štiri neonikotinoide v svojih telesih, med drugim tija kloprit. Izpostavljenost je torej prisotna. Tudi sami smo izvedli nekaj preizkusov na podlagi las ljudi in v skoraj vseh vzorcih smo našli sledi neonikotinoidov tudi v mojih laseh. To so neonikotinoidi v koncentracijah, ki so strupene za ljudi za, oziroma za čebele, za ljudi pa še ne vemo, koliko so strupene. Kar zadeva toksikologijo, leta 2007 je bila izvedena študija in tam je bilo pokazano, da neonikotinoidi povzročajo težave s hormoni, gre za endokrine disruptorje. Študija med letoma 2007 in 2014 je pokazala, da to vpliva tudi na DNK in da lahko povzroča mutacije, to je povezano z avtizmom. Japonska študija je pokazala, da podgane, če so v fazi embrija izpostavljene neonikotinoidom, to vpliva na njihove možgane. Določene povezave niso bile oblikovane in te manjkajoče povezave so povezane z avtizmom. Vemo torej, da te snovi slabo vplivajo na žilčni sistem. Pred nekaj leti smo ugotovili, da neonikotinoidi vplivajo tudi na receptorje. Vplivajo na receptorje, ki jih najdemo pri sesalcih, katerim načeloma niso namenjeni. Obstajajo torej resni pomisleki v zvezi z toksičnimi negativnimi vplivi na zdravje ljudi. To je v naši hrani, temu smo izpostavljeni in vsi jih imamo v svojih telesih te neonikotinoide. Lahko bi rekli, da izvajamo velik preizkus z neznanimi rezultati. Hvala. Euh, Pavel Poc, gospa Bonafé je odsotna, zato dobi besedo Pavel. Hvala, predsednik, veliko vprašanje imam, ampak časa ni veliko, zato preprosto vprašanje, podobno tistemu, ki sem ga zastavil zadnjič, ko so bili tukaj ljudje iz agencij. Ta odbor se je na začetku ukvarjal z Monsantovimi dokumenti, ampak dobro. Govorimo o različnih snoveh. Glifosat so potrdile skoraj vse agencije po svetu. Avstralija, Kanada, ZDA in tako naprej. Vsi trdijo, da ni znanstvenih dokazov za to, da bi trdili, da je glifosat nevaren, genotoksičen in rakotvoren. Vprašanje je preprosto. Ali to drži in če ne, me zanima, ali lažejo, ali so neumni, podkupljeni ali pač niso znanstveniki. Kaj menite? To je zelo preprosto vprašanje. Zakaj je tako velika razlika med rezultati akademskih študij in regulatorji? To je vprašanje za vse govornike, lepo prosim. Hvala. Hvala, gospod Poc. Hitre odgovore, lepo prosim. Izvolite, gospod Vandršlojs. preprosto vprašanje, odgovor pa ni preprost. Vaše vprašanje zadeva znanstvene kontroverze in vidimo lahko, da so tukaj vedno prisotni trije elementi. Gre za diskurs v družbi, ki vpliva na znanstvenike in na regulativne organe, potem tudi institucionalne prakse glede ocene tveganj, preizkus varnosti EFSA in tako naprej. In tretjič, temeljna negotovost v našo sposobnost, da razumemo tveganja. To omejuje našo zmogljivost, da podajamo jasne izjave. Vedno obstaja določena mera negotovosti in to vodi v različna tolmačenja. To vodi do kontroverznosti. Ko pravimo ocenjeno tveganje, odgovorimo na vprašanje, ali so pesticidi varni za čebele. To potem preoblikujemo v vprašanje za znanstvenike. Vendar pripraviti moramo ustrezne preizkuse. Vprašanje za znanstvenike je bilo, kolikšno izpostavljenost preživijo čebele v desetih dneh. Ampak pri prevodu tehničnega problema, zdaj teoretičnega problema, v tehnični problem je prišlo do napake, kajti nismo upoštevali izpostavljenosti na dolgi rok. Potem se je pojavil nov znanstvenik, ki je pokazal, da pri daljši izpostavljenosti potrebujemo tisočkrat manjšo koncentracijo. Morda, če bede ne umrejo v desetih dneh, ampak umrejo v dvajsetih dneh. Potem potrebujemo stokrat ali tisočkrat manj strupa, pa vseeno umrejo to vam pokaže, da je vprašanje takšno, da pač po uradnem preizkusu zadeva ni nevarna, ampak če vzamemo daljše časovno dobje, pa lahko vidimo, da čebele umrejo. Vprašanje je torej, komu verjeti in kakšna merila uporabiti. To je en primer tega. Hvala. Gospod Simon Delso. Yes mislim, da gre za vprašanje metodologije. Vse agencije uporabljajo regulativno znanost, držijo se metodologije, ki jo uporabljajo za oceno tveganja in to je to. Akademske raziskave pa niso omejene. na te zahteve, zato imajo na voljo dovolj ustvarjalnosti, da lahko najdejo najboljšo metodologijo za to, da se preuči relevantno vprašanje. Lahko bi rekli, da vprašanja, na katera odgovarjamo v regulativnem okviru, sploh niso relevantna. Ampak dobro priporočilo za izboljšanje sistema bi lahko bilo, da bi v metodologiji za oceno tveganja storili naslednje. Metodologija tveganja je tista, ki lahko oceni ali tveganje obstaja ali ne, ampak ta metodologija bi morala vedno upoštevati najnovejše znanstvene dokaze. Razlike med dnevni kontinuidi in glifosatom so predvsem v tem, da je bila pri dnevni kontinuidih metodologija ustrezna. In na osnovi tega je EFSA uporabila ustrezno metodologijo. V primeru dnevnih kontinuidov je tudi tako, da je bilo vključenih veliko znanstvenih dokazov količina dokazov je bila veliko večja kot običajno glede avtorizacije. Morda bi tudi tukaj mm, lahko to upoštevali pri oceni tveganja. Hvala. Hvala, gospod Kapri. Hitro, prosim. Hvala. Vprašanje je, koliko ljudje zaupajo znanosti. Vprašanje je kontroverzno, zato ker si nekatere elemente družbe želijo, da bi bilo to kontroverzno vprašanje. Če verjamemo v znanost in v postopek, in glede na to, da imamo agencijo, lahko ugotovimo, da je proces pregleden, da je metodologija dobra, odstraniti moramo možnost navzgrižja tvegan, ampak metodologija je zelo stroga, metodologija za izbiro člankov, ki so neodvisni. Če tega ne storimo, lahko vsak znanstvenik trdi svoje. Danes je zgodba pač ta, da lahko verjamemo znanosti ali pa ne. No, ne, tako ne gre. Mislim, da je najbolje, da vsi najprej preberemo poperja, potem pa se lotimo znanosti. Drugače so vse samo špekulacije. Hvala, Pavel. Ja. Ja, izkoristil sem svojo nalogo koordinatorja v tem odboru, zato da se kolegi iz desnice ne bi pritoževali. Gospa McIntyre, naslednja. Uh, thank you, chair. Hvala. Hvala vsem trem gostom. Torej, veliko ste govorili o nevarnostih izpostavljenosti pesticidom. In vsi vemo, kako pomembno je zaščititi naše okolje. Vemo, kako pomembno je zaščititi insekte, čebele. Oni so bistvenega pomena za ohranitev življenja in naših uh, kmetijskih dejavnosti. Tako da seveda je to zelo pomembno. Zelo pomembno pa je tudi to, da proizvajamo živila, dovolj živil, dovolj hrane, zato da lahko vse nahranimo. Tudi to je izredno pomembna prednostna naloga. Zato se sprašujem, ali bi kdo izmed govornikov lahko podal kakšno praktično rešitev, praktičen predlog glede tega, kako naj potem zaščitimo naše rastline. Euh, vous voulez pas, Madame Marquinta, vous voulez pas cibler un orateur Ça, ça nous aiderait dans, dans, dans la gestion, dans la gestion. Ali ste to vprašanje zastavili komu specifičn, kakšnemu specifičnemu gostu? Vsem trem sem zastavila to vprašanje. Dobro, potem vam dam na minuto časa vsakemu na voljo, da odgovori na to vprašanje gospe McLean Trier. Euh, gospa Simon, bi morda vi začeli. Uh, ja, možno je proizvajati živila brez pesticidov. Dolga leta so nam govorili, da to ni mogoče, ampak to ni res. Ja, verjetno ste že bili soočeni z raziskavami v zvezi z agrogozdarstvom, eh, v zvezi z ekološkim kmetijstvom, z kmetijstvom z nizkim vnosom in tako naprej, torej low input farming. Eh, potem tudi um, eh, ohranitveno kmetijstvo in tako naprej. Tudi Te oblike kmetijstva sicer uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, ampak v izredno zmanjšanih količinah, močno so zmanjšali odvisnost kmetijstva od fitofarmacevtskih sredstev. Tako da to, da potrebujemo pesticide za to, da proizvajamo uh, hrano, ta trditev preprosto ne drži. Eh, imamo znanstvene raziskave, ki, kraž, ki kažejo na tem, da je raven hranil v ekološko predelanem eh, kmetijstvu enaka kot v konvencionalnem kmetijstvu, kjer so uporabljeni pesticidi. Evropa je vložila veliko denarja v raziskave o tem, kako proizvajati boljše in na drugačen način. In če bomo proizvajali na drugačen način, se bo na to odzvala tudi narava. Eh, najlažje povečamo donos pri proizvodni živil na ta način, da imamo več opraševalcev in to je enostavno doseči. Zaupati moramo v naravo in eh, zaupati moramo v to, da bo na ta način uh, življenje prišlo do rastlin. In eno minuto. Gospod Fandersluis, eno minuto. Ja, lahko bi se odločili za agroekološki pristop k kmetijstvu, kjer deluješ skupaj z naravo, ne pa proti naravi, na podoben način, kot je to pisala Noa. Drugi način pa je, da uporabljamo IPM, da, kmet, da kemikalije uporabljamo samo kot zadnje sredstvo, samo v primeru, da um, se pojavijo škodljivci in če na drugačen način ne morete pozdraviti rastlin, potem lahko uporabite pesticidi. Sistemska uporaba pesticidov pa je ravno nasprotno od tega. Uh, na ta način dajemo kemikalije na eh, vsa semena, na celotno polje, neodvisno od tega, ali bi se škodljivci pojavili ali ne. In eh, objavljene so bile tudi raziskave, eh, kaj se zgodi, če pesticidov naprej ne uporabimo in v več kot 90 primerjih škodljivcev ni bilo. Torej ni bilo potrebe po fitofarmacijskih sredstev, ni bilo izgube donosa v rastlinah, če niste uporabili pesticida. Se pravi, preprosto, če bi se premaknili iz eh, preventivne uporabe v kurativno uporabo, bi lahko dosegli veliko. In zato že imamo eh, zelo dobre tehnike z posebnimi pastmi in tako naprej. Že eh, zelo zgodaj lahko odkrijemo škodljivce, ko se ti pojavijo in potem imate veliko časa za to to, da posredujete in eh, ukrepate proti temu škodljivcu, če se spoh pojavi. Eh, ti neonikotinidi pa se uporabljajo že več kot 15 let in v tem času so se ti uporabljali eh, preventivno, ne glede na to, ali so se škodljivci pojavili ali ne. In to ima masivne kolateralne učinke in sektogedan. Temu bi se lahko izognili, brez da bi ob tem uh, negativno vplivali na donos. Gospod Kapri, mikrofon, prosim. Se non consideriamo. Uh... Če razmišljamo o um, amaterskem kmetijstvu, recimo. Majhne kmetije, majhni vrtovi. Ja, v tem primeru bi se. Bi lahko govorili tudi o pesticidih. Če bi se želeli v manjšem obsegu izogniti pesticidom, bi pri tem morali imeti bolj mehanski pristop, ter torej uporabljali bi roke in pa druge tehnike. No, eh, pravzaprav bi proizvodnjo morali vedno oceniti za socioekonomskega vidika, ko govorimo o kmetijah in o kmetijskih pridelkih. Ne strinjam se s tem, da bi vse povprek zmanjšali uporabo pesticidov. Tudi ekološko kmetijstvo do neke mere uporablja pesticide. Italijanske, jaz uh, im, imam ekološko kmetijo v Italiji in uporabljam pesticide v, uh, pri proizvodnji vina namreč. Skratka, treba je poskrbeti predvsem za najboljše prakse za doseganje kakovosti živil. V številnih delih Evrope si zato prizadevamo za trajnostni razvoj, za certifikate trajnostni, eh, trajnosti. In tudi to kaže na to, da lahko na ta način okrepimo biotsko raznovrstnost, eh, tako da zagotovimo kakovostne izdelke, istočasno pa ohranimo visoko raven eh, produktivnosti za kmete.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 pri svojem delu so zelo neodvisni, njihovo delo je zelo kakovostno in uh, videli smo, da so tudi precej uh, prožni pri odgovorih na, na vprašanja. V nekaj pičlih minutah uh, so predlagali cel nov kmetijski model. Gospa Simon. Poprašala bi vas o alternativah neonikotinidom. Kar nekaj alternativ imamo na voljo. Na podlagi vašega dela, ali menite, da je bila odločitev Evropske unije iz eh, lanskega aprila, da prepove tri glavne neonikotinide, je ta odločitev bila smiselna? um, je bila dovolj daljnosežna, bi morali prepovedati celotno družino neonikotinidov, tako kot je to naredila Francija. E, in pa še e, drugo vprašanje, gospod Kapri je že govoril o tem. Kaj pričakujete od nas v zvezi z neonikotinidi? E, smo izboljšali zakonodajo v primerjavi z stanjem iz leta 2009 oziroma kako bi lahko stanje še izboljšali? Hvala. Gospa Simon. Hvala. Francosko. Euh, relevant et très euh, pertinent. Mislim, da je ta prepoved izredno pomembna in smiselna. Glede na to, kaj vemo, No, nažalost je realnost eh, pogosto drugačna od naših pričakovanj. Vsi testi, ki so bili izvedeni na terenu, včasih imamo študije o onesnaževalih, eh, preučujemo ostanke te ostanke lahko najdemo tudi na območjih, eh, za katera smo mislili, da so popolnoma varna. Eh, jaz mislim, da bi morali ubrati preprečevalni pristop, morali bi vse prepovedati in potem preučiti stanje. no nekateri potem predstavljajo potem proizvodnjo drugam. Zakaj bi mislili, da nekaj, kar povzroča škodo v Franciji, ne bi povzročilo škodo recimo v Romuniji ali pa Bolgariji? Torej, ta prepoved bi morala biti vse splošna, univerzalna in mislim, da bi morali kar vse njo nikotinide prepovedati in v takšni instituciji bi morali pozvati države in pa komisijo naj to naredijo in naj ne dovoljujejo nobenih izjem. mislim, da ste zastavili še eno vprašanje. Aha, alternative. Ne o nikotinidom namreč. Ja, morali bi promovirati uporabo alternativ, nekateri so že ponudili uh, dobre alternative. sedaj treba o tem še ustrezno oglaševati. Pravzaprav gre tukaj predvsem za uporabo zdravega razuma, to so možnosti, ki bi jih ljudje morali poznati. Z mano je tudi kolega Kapri. Mislim, da bi kmetije morali imeti informacije o tem, kako uporabljati te alternativne metode, kajti dejansko gre tukaj samo za dobre kmetijske prakse in za zdravi razum. Gospa Ris. Poslušala sem gospoda Lince in gospoda Štasa, in ki sta rekla, da eh, da se pritožujejo čebelari, ki ponujajo zelo različne uh, podatke o tem, da imamo zelo različne podatke o umrljivosti čebel. Ja, mislim, da sta tudi kolega govorila o tem. Euh, euh, Gospa Hazekap je naslednja. Aan uh, professor van der Sluis. Um, u sprak ook over uh, tijdens uw, uw presentatie. Gospod Sluis. V svoji predstavitvi ste govorili o preglednosti. Imam vprašanje v zvezi z dokumenti Monsanto. Lani smo približno ob istem času organizirali predstavitev, kjer je govoril profesor Kirkland, ki je eden izmed svetovalcev v podjetju Monsanto. No, on je objavil študijo, Monsanto je povezal njegovo ime za to študijo. Skratka, ta študija je povezana z Monsanto. No, tukaj slišimo veliko pritožb, da včasih prihaja do neustreznih povezav med industrijo in znanstveniki, da obstaja tudi povezava med uh, Eh, oblastmi, podjetji in znanstveniki. In zato vas sprašujem, kje je tukaj meja, ali imate vi kakšne povezave z institucijami ali podjetji? Morate komu upravičevati svoje uh, rezultate, ste s kom povezani? Ja, dank voor de vraag. Zo, de vraag gaat over de, uh, de samenwerking tussen. Hvala. Torej, spraševali ste o sodelovanju med eh, industrijo in znanstveniki. In kje je tukaj meja? Mm, v, mojem, v moji predstavitvi sem omenil uh, profesorja Kresaja. On je mislil, da bo lahko opravil neodvisne raziskave z financiranjem Sigente, kajti financiranje Sigente mm, bi naj zagotovilo, da lahko raziskuje karkoli želi. Potem je opravljal raziskave in tiste rezultate, do katerih je prišel, niso bili uh, naklonjeni Sigenti, kajti izkazalo se je, da uh, trditev Sigente, da je vse povezano z varoje, ne drži. Uh, vendar pa so raziskave pokazale drugače. Sedženta je potem eh, predlagala, naj ta profesor spremeni svoj raziskovalni pristop. Eh, eh, rekli so, lotite se tega na ta način, pa boste dobili do željenih rezultatov. On je torej bil deležen pritiska, morajo spremeniti svoj način raziskovanja, zato da bi se pojavil rezultat, ki ga je želela industrija. In v tem trenutku je postal zelo nesrečen, uh, Ehm, naletel je na vedno več problemov pri svojem delu in na koncu je prišla celotna zgodba v mediji. Tako da sedaj vemo, kako to deluje. In uh, mislim, da je to zelo podobno primeru Monsanto. Se pravi, uh, veliko je pritiskov, vplivov iz kemijske industrije. Tukaj gre za milijardni trg. Mm, največji delež na svetovnem trgu imajo nikot, nikotinoidi in pa insekticidi. Eh, gre torej za tako imenovane insekticide za vsakdanjo uporabo, eh, ki se uporabljajo ne samo v kmetijstvu, ampak tudi v industriji. In oni so to izumili nekje v 90-ih eh, in imajo na podlagi tega zelo veliko dobička, na podlagi tega profilaktičnega modela, da to uporabiš povsod, na vseh poljih, na vseh semenih, na vseh rastlinah. Videli smo, da imamo na tisoče odobrenih uporab samo v Evropi. Če torej sodeluješ za industrijo in če je toliko na kocki za industrijo, potem to tudi znanost iztiri. No in ta članek iz New York Times eh, kaže na to, kako eh, občutljivo je vse skupaj. Tudi, če se zdi, da si bil pri svojih raziskavah eh, neodvisen, tega ne moreš nikoli v celoti zagotoviti. No in želel bi podati. Eh, želel bi dodati tudi to, eh, da se onesnaženje za neonikotinidi eh, nadaljuje, ker to ni prepovedano v toplih gredah, ker to ni prepovedano kot insekticid in kot biocid. Čeprav se to uporablja v hlevih za govedo, zato da odpravite bolhe in muhe v hlevih, uh, hlevih in na ta način pride tudi v okolje. Sedaj je to prepovedano samo, kot, uh, samo če so uporabljeni v mm, fitofarmacijskih sredstvih. In moja napoved je, da bo potalnica in pa okolje še naprej onesnažena zaradi neonikotinidov, kajti to izhaja iz uh, uporabe. Iz drugih oblik uporabe, kot pa so fitofarmacevtska sredstva. In zaradi tega to še naprej prihaja v okolje. Pravzaprav bi morali zastaviti zgornjo mejo za mm, celotno uporabo neke snovi v državi, če bi želeli znižati uh, učinek na okolje. Hvala, gospod Pedičini, naslednji. Grazie, grazie presidente. Io parlerò anch'io in italiano e mi rivolgerò proprio al mio connazionale. Hvala, tudi sam bom govoril italijansko. Zahval, no, vprašanje bi želel zah, zastaviti gospodu Caprio, mojemu sodržavljanu. Pozorno sem ga poslušal, ampak jaz gledam na vse skupaj nekoliko drugije. On je rekel, da moramo zaupati v zakonodajne postopke. No, mi smo zakonodajalci, to je naš poklic, imamo mandat. Vseeno pa moramo biti moramo tudi zaupati v sisteme ocenjevanja. To je bistvenega pomena za blažitev tvegan. No, če si ogledamo realnost, če si ogledamo uredbo o pesticidih, tukaj ne gre samo za zdravje ljudi, ampak gre tudi za tveganja za živali in okolje tudi ko gre za direktivo o trajnostni uporabi pesticidov. Um, gre za to, da lahko ta, te snovi negativno vplivajo na okolje in tudi na podtalnico. Uh, sedaj smo dobili torej nova zakonodajna besedila, ki pa potem niso izvajana v praksi. Na trg še vedno prihajajo pesticidi, ki so toksični. Glifosat je bil eh, označen za strupeno snov z, daljnos, z dolgoročnim učinkom, ampak vseeno smo. Eh, podaljšali certifikat za glifosat. Prav tako je eh, glifosat rakotvoren in uporabljamo oziroma dopuščamo uporabo eh, sredstev, ki negativno vplivajo na hormone. Podobno je z stranskimi učinki. Potem slišali smo tudi o učinkih sinergije, o kumulativnih učinkih. Prav tako smo danes slišali, da uh, lahko preučujemo samo primere akutne škode, kroničnih primerov. Ne moremo, uh, torej teže preučujemo kronične primere. No, vi ste se navezali tudi na evropsko zakonodajo in na uh, previdnostno načelo. To je pravzaprav osnovno načelo naše zakonodaje. Ali uh, ne menite, da bi morali končno začeti izvajati to načelo? Gospod Kapri, jaz seveda uporabljamo previdnostno načelo pri oceni tveganj. Vi ste omenili klasifikacijo. Torej, predvsem je pomembno poznati načine uporabe. Pri naši zakonodaji v Evropski uniji se opiramo predvsem na ocene tvegan. Zato bi se morali ukvarjati predvsem s tem. neka snov ni dopuščena, če tveganja preprosto niso spremljiva. No in tukaj govorim o zakonodaji o fitofarmacevskih sredstvih. Tukaj eh, imamo nekaj pomembnih znanstvenih dognanj, eh, potem potrebujemo tudi pregledne postopke. moramo tudi poznati znanstvena dognanja, treba je uporabljati previdnostno načelo, tudi uprit naših državljanov. Vendar pa moramo govoriti o tveganjih, ne o nevarnostih, torej o hazards. Ja, seveda eh, je pri vsem skupaj treba upoštevati tudi zmerno uporabo. Riski, uno può agire con la normativa, ma. Jaz sem govoril o blažitvi tvegan, tukaj lahko ukrepate z zakonodajo, ampak ko gre za dejansko uporabo neke substance, potem se vse skupaj spremeni bistveno. Če recimo danes obiščete Italijo ali pa kakšno drugo državo v Evropski uniji, lahko ugotovite, da je glifosat tam prepovedan ali pa je dovoljen samo za zelo omejene namene. Ampak, če greste v trgovino, pa lahko kupite glifosat. Eh, to je pač realnost. Ja, to je potem pravni problem, pravi gospod Kapri. Ja, tudi eh, če se vozite brez čelade, potem eh, počnete nekaj nezakonitega. Eh, mi govorimo o možnosti zakonite uporabe, morda bi potrebovali nekaj več nadzora, ampak vsekakor tukaj gre za pravni problem. Ja, o tem bomo morali govoriti tudi v našem poročilu, pravi predsednik. govorimo o roundupu, tukaj je um, od vsake posamezne države članice odvisno, ali želi to prepovedati ali ne. Ampak ravno zato bi potrebovali eh, zakonodajo na evropski ravni, da bi lahko uskladili te postopke. Tako, sedaj pa so na voljo, eh, sedaj pa so na vrsti koordinatorji, gospoda Merja ni tukaj, eh, potem dobi besedo Anželik Delaeza ELS. Hvala lepa, hvala lepa strokovnjakom. Moram reči, da bi težko izbrala eh, samo eno vprašanje, toliko imam vprašanj. Eh, morda samo ena pripomba k predstavitvi gospe Simon Delso. Moram reči, da eh, me vse skupaj precej zmedlo. Tudi sama sem kmetovalka in ker pridelujem solato, sem mislila, da je učinek moje proizvodnje na čebele minimalen. Skratka, ne vem, kakšen model kmetovanja bi morali izbrati, glede na vse izzive, ki tukaj obstajajo kot je povedal gospod Kapri, ima tudi um, ekološko kmetovanje določen učinek na okolje. Gospa Simon, v moji regiji vinogradniki ne bi imeli nobene žetve, če ne bi uporabili uh, sredstev, ki temelijo na bakru. Skratka, ne vem, kakšen bi bil najbolj primeren kmetijski model in kakšne informacije sploh naj damo našim kmetom. Glede na razpršenost problemov, uh, moramo biti pravzaprav vsi zaskrbljeni, spogledi na to, kar sta povedala gospod Van Šlus in pa gospa Simon Delša. Ampak kot zakonodajalka preprosto ne vem, kakšen pristop naj uberemo pri rešitvah in pa sklepih, ki jih sprejemamo in pa pri poročilu, ki ga pripravlja ta naša kolega. Spoh ne vem, kakšen bi bil najboljši pristop. In zelo me skrbi, kako bomo lahko spravili kmetijstvo in pa okolje, glede na te predstavitve. Te predstavitve so se mi zdele izredno pesimistične. Ja, nisem imela specifičnega vprašanja, ker jih imam vprašanj preprosto eh, preveč. Eh, skušala sem samo podati neko svojo pripombo in morda se bo kdo odzval na to. Gospod predsednik, želi se kdo odzvati na to? Gospa Simon, bom odgovorila francosko. nimam odgovora na vprašanje, kaj bi bil najbolj primeren kmetijski model za prihodnost, ampak upam, da bo to model, kjer bomo zagotovili nadzor nad ostanki in kjer ne bomo našli ostankov vse pa vsot. Sedaj jih najdemo pa vsot e, v površinskih vodah, v potalnici. In ti ostanki tam ostanejo zavedno. In vsakokrat, ko izvajamo teste, recimo, ko preučujemo cvetni prah, vedno najdemo ostanke. Cele koktejle ostankov najdemo. Tako da res ne vem, kako naj uh, odgovorim na vaše vprašanje. Nikoli nisem rekla, da kmetje delajo slabo, ampak Kmetje se morajo zavedati dejstva, da nimajo nadzora nad ostanki in nad tem, kje ti ostanki konča, končajo. To ni odvisno od njih, ampak je to odvisno od tega, ali so ti proizvodi sistemični, ali so uh, raztopljivi, ali uh, so obstojni ali ne. Žal mi je, če je moja prezentacija bila pesimistična, ampak sama sem težko optimistična. V Belgiji je izguba vsako leto 30 odstotna. Vse bi želela biti bolj optimistična, ampak upoštevati pač moram realnost. Ena, eden izmed velikih problemov pri zakonodaji o nadzoru na uporabo pesticidov je to, da ni upoštevan kontekst. Dobro, proizvodi so odobreni, Proizvodi so bili ocenjeni, pripravljena je bila ocena tvegan za eh, nek proizvod, vemo, na katere, vrste, na katere živalske vrste bo to uh, vplivalo, ampak ko gre proizvod na trg, ne vemo, ali so uporabljeni za uh, specifičen tip uh, kmetovanja, za specifično kmetijo, ali pa se bo to uporabljalo vse povprek za vse rastline v premeru petih kilometrov. To je problem. Torej, gre za samo količino pesticidov, ki so na trgu in pa za mešanice pesticidov, temu ne posvečamo dovolj pozornosti, torej volumnu proizvodov, ki so na trgu in pa mešanici teh proizvodov. To je problem. Torej, ali predlagate kvote? Sprašuje gospa Dela Haj. Ja, to je ena izmed možnih rešitev, pravi gospa Simon. Druga možnost pa je, da bi postavili pogoje za dostop, uh, iz, uh, do, dostop do pomoči iz prvega stebra. Recimo, pogoj bi lahko bil trajnostna uporaba pesticida. V zvezi s tem imamo nekaj predlogov, ampak nimamo še direktive v zvezi s tem. Predvsem, ko gre za ohranitveno kmetijstvo ali pa za ekološko kmetijstvo, bi morali poskrbeti za določene spodbude za kmete. Če bi nam to uspelo, bi to že bilo čudovito. L'ensemble des productions agricoles rentre dans la politique agricole commune parce que, par exemple, ça n'est pas le cas. Hvala lepa. Seveda bi morala biti v SKP zajeta, mm, bi moral biti zajet celoten kmetijski sektor, ampak gozdarstvo trenutno ni zajeto. No ja, mogoče bi morali imeti nek vrste mm, različne ravni pozitivno pogojenost bi morali imeti. Morali bi preučiti uh, različne stopne in pa različne podpore. Gospa Simon Delso, no, okoljsko spremljanje, ki se trenutno izvaja v zvezi z direktivo o, votah, o vodah ali pa druge vrste spremljanja, ki se izvajajo, s katerimi eh, preverjamo kemične ostanke v okolju. Vsa ta spremljanja so dobrodošla, ampak potrebujemo povratne informacije, ki jih potem uporabimo v zakonodaji. Na ta način lahko potem preverjamo lastne predpostavke. Gre za pristop, ki ga imamo pri oceni tveganja. Treba je ocenjevati ukrepe, da vidimo, če so koristni in relevantni. Hvala lepa, sledi gospa McIntyre. No če sem prav razumela, uh, sem se morala že odpovedati svojim pravicam. Jaz sem že vse vprašala. Ja, jaz sem zelo, zelo radodaren predsednik, tako da, če želite, se lahko še enkrat oglasite v vlogi koordinatorke za vašo skupino. Ja, z veseljem bi izkoristila to priložnost, če le lahko. samim strokovnjakom prepuščamo odločitev o tem, kdo bo odgovoril. Govorili ste o nizki stopni uporabe kemikali. Govorili ste tudi o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi. No, ali menite, da če bomo imeli te modele eh, nizke uporabe, ali moramo potem uvesti nove kemikalije, ali potrebujemo nov pristop v kemijskem sektorju, ali se moramo osredotočiti na to minimalno rabo? Zavedamo se, da je velika eh, prednost v tem, če bi uporabljali samo eh, čisto majhno količino potrebne kemikalije. Na ta način je ne bi škropili posod na okrog. Torej, mogoče potrebujemo tudi nove tehnologije. Ali se strinjate, da moramo dejansko uh, uvesti mm, nove, novo vrsto uh, kemičnega sektorja in nova fitofarmacevtska sredstva? Gospod Kapri, izvolite. Hvala lepa za vse, kar ste povedali. Govorili ste o zakonodajni praznini ki je povezana z velikim razdrobljenim trgom. Nimamo namreč nekih velikih podjetij, ki bi bila vodilna pri proizvodnji uh, proizvodov uh, za organsko kmetovanje. Nimamo tudi nekih kemičnih alternativ in tukaj je preznina. Če pomislimo na gnojila, vidimo, da se na trg dajajo snovi, ki niso ocenjene v zvezi s tvegani. Imamo recimo fitofarmacevtska sredstva in pa biocide, ki sploh ne bi smeli biti v uporabi. Lahko rečem, da obstaja velika zakonodajna praznina v smislu alternativne proizvodnje. In tukaj naletimo na tveganje. Kaj ti nekateri proizvodi, ki imajo eh, sintetične kemične snovi, niso regulirani in mislim, da moramo posvetiti vso pozornost uh, temu na nacionalni ravni. Potem vprašanje uh, majhnih doz. No, to naj bi vedno pripeljalo do zmanjšanja tveganja, ampak ta koncept je napačen, kaj ti temelji na izpostavljenosti. Zmanjšam dozo, s tem zmanjšam tveganje, so razmerno, ampak dejstva kažejo, če si pogledamo humano toksikologijo, je tako, če zmanjšamo dozo fitofarmacevskih sredstev tako, da uporabimo bolj izdelane tehnike, integriranega varstva rastlin, potem eh, povečamo izpostavljenost. Pride do situacije, ko morajo kmetje plačati velike sankcije, v tisočih evrih štejejo, ker zmanjšujejo doze, prihaja pa do toksikologije. Torej, če se spreminja uporaba teh snovi, moramo biti pozorni na to, stvari je treba preučiti. Če uporabljamo sredstva za integrirano varstvo rastlin, vas prosim, da se ne prepričujete, da je tisto, kar je naravno po defaultu dobro. Ne, vse stvari je treba oceniti, posod potrebujemo enaka previdnostna načela. Kajti dejstvo je, da se ta previdnostna načela za te snovi ne uporabljajo vedno. Hvala lepa predlagam, da nadaljujemo z našim seznamom. Sledi gospa Müller. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalila strokovnjakom, ki so si danes vzeli čas, da nas obiščejo v našem odboru. Seveda vse, kar deluje, ima tudi stranske učinke in to velja tudi za fitofarmacevtska sredstva in zdravila. Pri fitofarmacevtskih sredstvih imamo višjo izpostavljenost tistih organizmov, ki niso ciljni in zato je pomembno, da se obademo tudi s temi stranskimi učinki in pa meri, eh, merili za prilagoditev. Gospod Kapri, vprašanje imam za vas. Po, poznate naše postopke, eh, poznate tudi eh, ukrepe za prilagoditev. Ali bi mi lahko na kratko razložili, kateri faktori so po vašem mnenju še posebej pomembni za ravnanje eh, za fito, eh, s, eh, s firmo, fitofarmacijskimi sredstvi. Torej, katere te, od teh točk moramo kot zakonodajalci imeti še posebej imeti pred očmi, recimo, da bomo bolje upoštevali um, drugo zakonodajo. No? Potem uh, bi poprašala še o registriranih bioinsekticidih, ali tam spremljanje poteka enako, in ali so tudi učinki temu ustrezno um, resni. Najprej bi se vrnil na to, kar je že povedal kolega. Regulativno gledano je to zelo, zelo resen problem manjka nam ocene tveganja na uh, terenu. No, in ko govorimo o zakonodajnih postopkih, moramo iti v to smer. Znanstvenega vidika to pomeni, da potrebujemo nove znanstvene metodologije. pri oceni moramo poznati matematične formule, tako da lahko imamo na voljo scenarije, na podlagi katerih ocenjujemo tveganje. Dan danes tega žal nimamo v tej meri, da bi bilo priznano strani zakonodajalcev. Mislim, da moramo iti v to smer in zato se vedno tudi sklicujem na skupno kmetijsko politiko. Postopki ocene tveganja morajo biti presojani v okviru zadevnega teritorija. Izpostavljenost je vedno povezana tudi s teritorijem. To pomeni, da kmetje, ki živijo na določenih območjih, morajo sodelovati v tem postopku. Recimo, bodimo odkriti, ko govorimo o biocidih, so ti potencialno toksični in tvegani, kar pomeni, da jih je treba uporabljati zelo previdno. Kmetje morajo biti ravno tako previdni. V zadnjih 20 letih se je dogajalo naslednje fitofarmacevtska sredstva so se uh, uporabljale zelo na, široka, uh, na široko, skoraj da kot neke vrste odvračilna sredstva. Mislim, da moramo vse skupaj izvesti ob pravem času in na pravem kraju. No, fitofarmacevtska sredstva morda ne onesnažujejo danes, ampak čez deset let jih bomo našli uh, Eh, recimo v naši vodi. Tako da moramo ra našo razpravo razširiti tudi na ta vedik. Če želimo zagotoviti uh, biotsko raznovrstnost, potem je treba oceniti registrirane proizvode. Vse na enak način in vse z enakimi omejitvami. Dan danes uh, imamo ogromno situacij, ko se proizvodi uporabljajo nezakonito in to na široko. In zaradi tega pride do velikih težav. Tukaj pridemo zdaj do vprašanja bakra. Tudi to je zelo pomembno. Ko govorimo o uh, biopridelavi, je vprašanje spremljanja uh, še bolj resna. Tukaj govorimo o naravnih bioproizvodih in zato moramo biti še bolj previdni. Potrebujemo še več spremljanja, sodelovati je treba s kmeti in oni morajo dejansko prevzeti svoj del odgovornosti eh, tudi glede na to, da delujejo v različnih eh, ekosistemih, kjer vplivajo tudi na zagotavljanje vode. Torej, v tem sistemu je treba poskrbeti vsekakor tudi za biotsko raznovrstnost. Hvala lepa. Gospa Hazelkamp, ja, hvala lepa. Foodwatch je prejšnji teden uh, uh objavil študijo. Okros, okrog uh, 200 aktivnih snovi je bilo odobrenih v zadnjih letih brez neke ocene. Prišlo je do podaljšanja registracije in na tem seznamu je kar nekaj uh, snovi, ki so bile dane uh, na seznam eh, reprotoksičnih ali pa rakotvornih snovi leta 2015. Torej, to so snovi, ki so lahko zelo škodljive za človeško zdravje. Zato me zanima ali ne menite, recimo teaklodrid, flumioxosin, klorotoleron, kaj mislite, ali eh, ne bi bilo treba leta 2019 poskrbeti, da se to uredi? Že prej smo se pogovarjali o tijamo, kluteksanu in uh, ne vem, kako je s to snovjo. Mogoče bi bilo treba nehati uporabljati leta 2019. Izvolite, gospod Van der Sluis. Mogoče je bolje, če spregovorim v angleščini. To pomeni, da snovi, ki ste jih omenili, niso bile testirane. No, ko gre za tjeklo prid, lahko rečem, da je z njim povezana težava. Prepovedan je bil leta 2013, ampak v praksi kmetov pa ga je vse več. Klotjanidin, tiametoksan. Imamo, imamo recimo uh, odobritve novih uh, različic tiakloprida in uh, tako se je uh, področje uporabe povečalo okrog leta 2013. Ta kemična snov ni le endokrini disruptor, ampak ima tudi subletalne učinke na opraševalce, recimo na čebele, eh, čebele, ki nabirajo med in podobno, zgubijo sposobnost reprodukcije. In vse to velja, velja za tia klopit, ki pa ni bil testiran eh, enako strogo kot druge snovi. No, komisija je pripravila nove smelnice, ki takrat še niso uh, veljale. Če bi lahko za ti akloprit uporabili te nove smernice, potem se vse to zdaj ne bi dogajalo. Kaj ti ima enake subletalne učinke na čebele, hkrati pa ima tudi učinke na zdrave ljudi. Umenili ste še druge snovi? Tudi sam imam velike pomisleke glede njihovega učinka na zdrave ljudi. Če te snovi niso testirane v, skrad, v skladu z najnovejšimi spoznanji in pa toksikologijo, potem je to škodljivo tudi za ljudi. In te snovi bi morali ponovno oceniti in to je uh, bistveno. Uporabiti bi morali najnovejše znanstvene standarde. Gospa Rivazi. No, nadaljevala bi v povzavi s tem, kar je že bilo povedano. Neonikotinoidi. Tukaj se obračam na gospo Simon Delso. Rekli ste, da je EFSA leta 2013 sprejela metodologijo. Da bi zagotovili boljšo prakso. Na podlagi tega je prišlo do prepovedi treh nikotinoidov. Ta okvir oziroma Ta načrt bi morale sprejeti komisija in države članice. No, vprašanje pa je naslednje. Zakaj države članice niso prevzele te nove metodologije? Komisija ni nikoli predlagala, da bi imeli sestanek strokovnjaki iz vseh držav članic. To je tako kot pri novi oceni, ki je bolj relevantna, kaj ti upošteva različne učinke. obstaja tveganje, da bodo prepov, prepovedani določeni proizvodi. In v to smer je šla razprava. Obstajajo še drugi neonikotinoidi, ki bi jih bilo treba prepovedati. No, ocena tveganja je pomembna. Ocenjujemo, kakšno je tveganje za zdrave ljudi. In eh, to je ravno tako pomembno, kot tudi za tveganje za okolje. Hvala, da ste z nami. Ko ste govorili o žuželkah, ste govorili, da je 75 odstotkov žuželk izginilo, 30 odstotkov ptic. Ali bomo čakali na to, da bo umrl še kdo od nas ali kaj? Torej, kako bomo živeli, če ne bo biotske raznovrstnosti? Ne gre samo za žuželke, ne gre samo za uh, vodni svet. Mislim, da je tukaj cel val. Eh, na voljo imam dokument komisije. To je bilo poslano v Agenciji za varstvo okolja na Danskem. Komisija predlaga, da okoljska vprašanja ne bi smela biti obravnava kot uh, najbolj pomembna vprašanja in da to ne bi smelo prevladati pri končni odločitvi. In to je neverjetno. To pomeni, da se izključi iz ocene celotni okoljski vidik. Ne bom niti govorila o previdnostnem principu, če bomo ubili vse opraševalce, če ne bo eh, ekosistema, divjih živali, divjih rastlin, ne bo več ničesar in to je noro. Dve vprašanje imam. Kako razlagate naslednje? Jevsa si je močno prizadevala, to moramo priznati. Zakaj? komisija ne predlaga državam članicam, da prevzamejo to novo oceno, novo urodje ocenjevanja, ki je bolj relevantno. Gospa Simon Delso, izvolite. Komisija je z nami v prostoru, mogoče lahko odgovori. Ampak Mislim, da ni tako, uh, da država članica ni predlagala državam članicam uporabe te ocene. Komisija to je storila, ampak države članice se niso zanimale. Prišlo je do politične blokade in implementacija je zastala. za večino ljudi je bilo vse skupaj preveč kompleksno in to me osebno zelo skrbi. Metodologija je posodobljena, usklajena je z znanstvenimi izsledki, znanost je sledila pravilom ocene tveganja in uh, Številne države članice so bile proti izvajanju zato, ker naj bi bila ta ocena preveč kompleksna. Dejstvo je, da države članice želijo, da ostanejo te ocene tveganja še naprej slabe. In eh, to me skrbi. To je pač politična stvar v vsaki posamezni državi članici. Mene skrbi samo izvajanje. Mogoče boste lahko eh, v te institucije čim prej sprejeli neke, neke smernice in jih tudi posodobili čim prej. No, smernice EFSE pomenijo metodologijo za oceno tveganja. In ta metodologija nam omogoča, da imamo bolj celovite, bolj točne informacije o tem, kakšen učinek ima pesticid, ko je enkrat na trgu. V smernicah se ne sprejema nobene odločitve. Smernice so tiste, ki odločevalcem pomagajo sprejeti odločitve na podlagi različnih argumentov. No, odločevalci v tem primeru pa so države članice. Ne pa smernice. Smernice so zgor, zgolj metodologija. Potrebne so zato da lažje ugotovimo, kakšen bo učinek pesticida, potem ko bo dan na trg. Na ta način lahko dobimo boljše informacije, ko pridemo do stopne odločenja. Gospod Kapri, izvolite. Jaz se upravičujem, da se oglašam, ampak tukaj gre za uh, bistveno vprašanje. Najprej. Popolnoma se strinjam. Države članice so se odzvale zelo netransparentno. Pogosto tudi ni zadostne eh, komunikacije z evropskimi državljani in tudi to nam povzroča skrbi. Ampak naredimo korak nazaj. Zakaj bi morali biti previdni eh, glede metod za oceno tveganja? Govorili smo že o izobraževanju in usposabljanju kmetov. No, v našem evropskem sistemu imamo problem, v zvezi z ocenjevalci. To je bilo že večkrat zapisano. Študije so pokazale, da ko gre pri ocenah tveganja za kompleksne postopke, potem sami ocenjevalci pridejo do različnih zaključkov. Tako da moramo čim prej zagotoviti, da bo sprejet nov postopek. Te smernice in ti postopki bodo vedno o, kompleksni ampak vlagati je treba v usposabljanje ocenjevalcev in eh, to bodo počele države članice skupaj z, eh, z agencijami. Ocen tveganja pa ne moremo pridobiti kar čez noč. Recimo, če pripravljamo oceno tveganja za čebele ali pa za ptice, lahko porabimo mesece če imamo dobro osebje, če želimo biti transparentni. Treba je torej investirati tudi v to smer. Hvala, gospa Dornano. Hvala, predsednik. Danes sem zelo presenečena, ko slišim, kako vsi moji kolegi govorijo o nekotih karotinoidih. Sama sem 1. marca na plenarnem zasedanju predložila predlog, da se prepovedo vsi eh, pesticidi, ki vsebojo to snov, ampak večina držav članic je to zavrnila, tako da sem danes kar presenečena. No, mnogi kmetje pa uspešno delajo tudi brez neonikotinoidov. Uporabljajo živomeje, jarke, uh, na ta način razmejijo zemlišče in se izognejo uporabi pesticidov. Mogoče to ni v skladu z SKP. Nekateri menijo, da neonikotinoidi niso škodljivi, če jih ne škropimo ali pa če jih eh, ne damo neposredno zrnje, ampak eh, vse te snovi gredo eh, skozi celotno rastlino in uh, potem gredo tudi v vodo in uh, eh, zaužijajo tudi vsi, ki pijejo to vodo. No, imam vprašanje za gospoda van der Sluisa. Zanima me, kaj se eh, dogaja, kaj se je zgodilo s prepovedanimi eh, neonikotinoidi. Prepovedni so od septembra, ampak izjeme veljajo še do leta 2020. Trenutno imamo izjemo samo za par neonikotinoidov, dinotiferam uh, in še en nikotinoid, pa še nista bila prepovedana. Kako pa razmišljate o, o nikotinoidu za čebele, eh, ki, ki je zelo škodljiv za čebele? Torej, ali je logično, da vse čas zahtevamo prepoved neonikotinoidov? Vemo namreč, kakšen je učinek na okolje. Uh, Gospod van der Sluis, ja, odgovor je lahko, eh, lahko kratek. Ja, s trenutnim eh, znanstvenim znanjem bi lahko prepovedali vse neonikotinoide, eh, tudi surfoksaflor. Torej, če izvedete ustrezne teste in uporabite ustrezno strokovno znanje, potem te snovi ne bodo izpolnile meril in ne bodo dovoljene na trgu. In to velja tudi za uh, uporabo obliki biocidov ali pa na kmetijah, kajti tudi na ta način lahko pridejo na površino zemlje, pa potem v rastline, pa potem do čebel, pa v vodo in tako naprej. Odgovor je torej, da popolna prepoved je skladna s trenutnim znanjem. Hvala lepa. Chair, uh, ja, eigentlich wollte ich eine Frage an den Herrn Capri stellen, der dann mit der Aussage. Hvala lepa. Pravzaprav sem hotel gospoda Kaprija uh, äh, poprašati naslednje. <clears throat> Ne vem, zakaj je pri, prišlo do diskvalifikacije nekaterih uh, pesticidov, mogoče je premalo znanja. znanja. Vi delate za zasebno institucijo, uh, za opero. Postali ste uh, znani, da s, potem, da ste blizu določeni industriji. Leta 2011 ste pripravili tudi poročilo, kjer ste uh, trdili, da niso ni, neonikotinoidi tisti, ki so. Uh, odgovorni za smrt čebel. Gre torej za uh, celo vrsto študij. No, na, zaradi tega vam ne zaupam najbolj, zato vam ne bom postavil nobenega vprašanja. Uh, Gospe Simon Derso pa bi postavil vprašanje, ali obstaje raziskave eh, o tem, da eh, pri eh, čebelah lahko pride tudi do odvisnosti od neonikotinoidov, kajti to so snovi, ki so podobne nikotinu, vemo, kako se obnašajo ljudje. Ali imate kakršne koli znanstvene izsledke, da čebele letijo recimo nazaj tja, tja, kjer so že dobile dozo neonikotinoida, zato ker so razvile določeno vrsto odvisnosti. Hvala, gospa Simon Delso. Eh, ja, res so bile opravljene nekatere študije, ki kažejo, da se čebele navlečejo, torej postanejo odvisne od neonikotinoidov. Mislim, da so bile pripravljene študije v zvezi s čebelimi, ki ne bi rameti in pač mrli. No, ampak še vedno to ni tako jasno pokazano. Obstajajo pa študije, ki kažejo, da se čebele verjetno navlečejo. Merci, madame Hobuš. Hvala. Gospod Kapri. Dobro, vprašanja nisem dobil, ampak vseeno se želim odzvati. Mislim, da se je prejšnji govornik malce zmotil. Moja univerza je največja zasebna univerza, priznana na ustrezni ravni v Evropi in drugič nikoli nisem bil v rokah industrije, drugače ne bi bil član EFSE. E. Na različnih mestih so se pojavila ugibanja o morebitnih navskrižjih interesov, ampak eh, na koncu se je vse izkazalo za lažno. Predstavil pa sem poročilo, kjer sem bil nekoliko provokativen. Na osnovi podrobne analize sem predvidel, da bi morali oceniti umiranje čebel, zato ker bi to potencialno lahko bilo povezano z različnimi dejavniki. V kasnejših letih je to potem postal predmet raziskav. Samo to sem želel povedati. To je tudi zapisano v dokumentu, ki bo tako ali tako objavljen. Gospa Izvolite, hvala. Gospod uh, Van der Slojs, omenili ste sistem uh, eh, IPS. V Evropski uniji imamo ustrezno zakonodajo, kjer uporabljamo določeno piramido in pesticidi bi morali biti zadnja možnost. V praksi je seveda drugače. Pesticidi so del sistema, sicer imamo tudi načine kmetovanja, ki brez pesticidov ne delujejo več. Veliko denarja se porabi za raziskave, za zmanjševanje tveganja, ampak dobro bi bilo, če bi ta denar porabili za izobraževanje kmetov. Tudi jaz sem kmet in zanima me, kaj bi lahko storili na tem področju. Govorili ste o toksičnosti. Govorili ste o tem, da dlje kot je organizem izpostavljen, manjša mora biti doza za negativne učinke. Kako predlagate, da nadaljujemo? Naj se še naprej ukvarjamo z omejevanjem tveganja ali pa naj bi ubrali drugačno pot? Zdaj se ukvarjamo s preventivo, bi morali spet prejti na kurativo. To je tudi v interesu kmetov, kajti Nekateri so omenjali dejstvo, da bomo tudi v prihodnosti seveda morali nahraniti ljudi. Hvala, gospod Vandersluis. Mislim, da je vaše vprašanje v skladu z mojo predstavitvijo mislim, da moramo IPM vzeti resno, ne pa, da samo pilimo na koncih neprofilaktične rabe, kajti na koncu ne bo to prineslo občutnega zmanjšanja uporabe toksičnih snovi v okolju, kar bi potrebovali za to, da nadoknadimo izgubljeno. To vpliva na vodne sisteme in tudi na opraševalce. Vse snovi, ki imajo značilnost, da se toksičnost poveča s časom izpostavljenosti in se uporabljajo vse leto, torej so, mu, so ji organizmi izpostavljeni vse leto, to so snovi, ki se nepovratno vežejo na receptorje v sistemu. To pomeni, da se pojavlja kumulativni negativni učinek. Varne doze ni, če vemo, da se toksičnost povečuje z časom izpostavljenosti. Mislim, da izpostavljenosti tem snovem ne bi smeli več dovoliti. Tudi endokrinih motilcev v teoriji več ne dopuščamo, v praksi seveda jih še tudi za karcinogene snovi velja podobno. Snovi, kjer se toksičnost poveča z časom izpostavljenosti, bi morali prepovedati, če so prisotne vse leto v okolju. Ne vem, ali to odgovori na vsa vaše vprašanja. Tudi prevoda nisem čisto dobro razumel. Merci. Hvala. Izvolite. Še kratek komentar. IPM je del naše zakonodaje, zato bi to pač morali samo bolje izvajati. Hvala lepa. Mislim, da se vsi strinjamo s tem. Predlagam, da preidemo na drugi krok govornikov, če mi dovolite, čas teče, spoštovati moramo časovnico. Nadaljevali bomo tako kot do sedaj. Najprej dobi besedo Frančiska Achterberg. Lepo prosim, da se omejite na 10 minut. Vem, da bo to težko, ampak lepo prosim, da poskusite. In kar prepuščam vam besedo. Hvala, hvala članom odbora, da ste me povabili sem, da predstavim naša mnenja in tudi naša priporočila v zvezi s tem, kako bi morali postopati v prihodnosti. Nekaj besed o Greenpeaceu. Mi že dolgo delamo na tem, da bi. Se strupene snovi nehale uporabljati v našem okolju, Koordinirali smo naprimer evropsko pobudo državljanov v zvezi s prepovedjo glifosata, pa tudi na področju neonikotinoidov smo aktivni. Ne želimo preprečiti uporabe samo specifičnih kemikalij, za katere vemo, da so nevarne. Mi si prizadevamo za premik na bolj ekološko pridelavo, kjer pesticidov sploh ne bomo več uporabljali. Odbor preučuje sistem odobravanja pesticidov zaradi kontroverze glede glifosata. Moje glavno sporočilo za vas danes pa je, da načeloma ne gre za napake v zakonodaji. Gre za to, da se zakonodaja ne izvaja tako, kot je treba. Posvetila se bom trem področjem, predstavila vam bom razliko med zakonodajo in prakso. Najprej bom omenila nekaj, za kar so odgovorne države, članice, poročevalke in EFSA. Gre za pomankanje neodvisnih in preglednih ocen tveganja. Druga tema je odgovornost komisije in držav članic gre za učinkovite ukrepe v zvezi z odkritimi nevarnostmi. In tretja tema je načeloma v rokah držav članic, sodeluje pa seveda tudi komisija in tukaj bom govorila o derogacijah in o tako imenovanih nujnih odobritvah ali odobritvah v izrednih primerjih. kaj pomeni pomankanje neodvisnih in preglednih ocen tveganja. V zakonodaji je jasno zapisano naslednje. Država članica poročevalka mora izvesti neodvisno, objektivno in pregledno oceno in upoštevati trenutno znanstveno in tehnično znanje. In kako smo slišali, vedno to ne drži. vzemimo primer glifosata. Uporabile so se neobjavljene študije. EFSA je navedla, da se ocena glede karcinogenosti razlikuje od drugih organov, zato ker so delno uporabili študije, ki jih je financirala industrija in niso bile objavljene. Te študije niso na voljo v celoti, na voljo so samo povzetki Drugič, prav tako ni neodvisnega pregleda teh študij. Država članica poročevalka je bila jasna, niso imeli časa pregledati vseh študij, pogledali so tolmačenje podatkov, kot so ga predstavili proizvajalci in oni so uložili komentar v zvezi s tem. Izhodišče ni bila izvirna študija, ampak ocena strani proizvajalcev to od Efse ni sprožilo nobenega odziva, prav tako tudi ne od komisije. Zdaj pa še vrsta podatkov, ki se ocenjujejo. Obstajajo seveda regulativne študije industrije, ampak ocena tveganja mora preveriti tudi pregledano objavljeno literaturo, Tukaj je bilo še bolj nevrjetno videti, da država članica poročevalka ni opravila svoje ocene, ampak so na treh področjih, ki so ključna za oceno tveganja za zdravje, preprosto prekopirali študijo proizvajalca in to uporabili v poročilu. Zaradi tega je seveda popolnoma normalno, da EU ne upošteva določenih podatkov in da industrija lahko prikrije določene nevarnosti. Drugič, če EU odkrije tveganja, ne ukrepa vedno zato, da bi omejili uporabo teh pesticidov in da bi omejili nevarnost. Namesto tega to prepusti EU in države članice, se morajo ukvarjati z tveganji, ki so odkrita. Spet primer glifosata, ocena je iz sklepov EFSE. ugotovljeno je, da obstaja tveganje za sesalce in ptice pri štirih od petih uporab. EFSA to ni označila kot kritično. Komisija pa je sklenila, da ni potrebe potem, da bi omejili odobritev. Kaj se je tukaj zgodilo? Komisija je odgovornost preprosto preložila na druge. Odgovornost za zaščito okolja. To je bilo v skladu z merili za odobritev. Komisija ima tukaj veliko manevrskega prostora. Ukrepala bi lahko tudi, če bi se ugotovilo tveganje samo pri eni vrsti uporabe. Komisija je povedala, da V primerih, če se reprezentativna raba ocenjuje kot varna, ampak če se pojavljajo tveganja pri drugih vrstah uporabe, lahko komisija vseeno izvede omejitev in uporabo omeji samo na varne načine uporabe. Komisija lahko ukrepa tudi, če je sameni, da ni kritičnega področja ali če je samo ena od reprezentativnih uporab, uporaba z nizkim tveganjem. To je primer z glifosatom. V pisnih odgovorih pa sem predstavila tudi odgovore v zvezi z neonikotinoidi, kjer se še vedno omogoča določena vrsta uporabe. In še tretjič. Gre za zlorabo odobritev v izrednih razmerah. Ko je začel veljati prvi niz omejitev, to je bilo leta 2013, gre za prepoved neonikotinoidov zaradi vpliva na čebele. In od takrat naprej je skoraj polovica držav članic izdala dovoljenja v izreden primeru. Romunija je vodilna tukaj, sistematično izdajo tako imenovana 120-dnevna dovoljenja v izreden primeru. Čeprav bi to moralo biti omejeno, kakor vidite tukaj, na posebne okoliščine v zvezi z fitofarmacevskimi vprašanji. Komisija je ESO prosila, da to preveri in da preuči, ali so bila odobrenja upravičena. EFSA je morala oceniti le, ali obstaja potreba po uporabi teh izdelkov, ne pa ali obstajajo izredni primeri. EFSA je ugotovila, da za Romunijo uporaba treh neonikotinoidov predstavlja upravičeno uporabo pri koruzi in sončnicah. Gre za tri vrste neonikotinoidov. To seveda pomeni, da je prepoved EU nesmiselna, če EU prepoveduje uporabo določenih snovi, zato ker to nevarno vpliva na okolje države članice, pa še vedno uporabljajo te snovi, potem nima nobenega smisla, da imamo takšne omejitve zelo pomembno je, da so ukrepi v skladu z zakonodajo EU, zdaj pa priporočila v zvezi s temi tremi vprašanji. No, država članica poročevalka in ESA bi morale izvesti popolnoma neodvisne ocene in se ne smejo zanašati na tolmačenja industrije. Vse študije pa morajo biti na voljo javnosti kar zadeva objavo študij. Komisija je tukaj naredila korak naprej, sama sem podala nekaj komentarjev v svojih pisnih odgovorih, o tem lahko govorimo ločeno. V svesti s tem, kaj pomeni neodvisna študija, mislim, da bi tukaj morali počakati na mnenje komisije. Komisija bi morala povedati, kaj to pomeni. To pomeni popolno analizo podatkov, da se ne zanašamo na tolmačenja industrije, preprosto pa to pomeni, da ne smemo kopirati in lepiti sklepov iz vloge, ki jo poda podjetje iz industrije. In komisija bi morala seveda konsistentno omejevati in prepovedovati snovi, ki so nevarne za ljudi ali okolje. Ne sme te odgovornosti prelagati na države članice. In tretjič, države članice bi morale člen 53 o odobritvah v nujnih primerjih uporabljati v skladu z namenom in komisija bi jih morala opozoriti na obveznosti v zvezi s tem. Komisija bi morala posodobiti smernice, zato da bodo države članice vedele, kaj lahko storijo in česa ne in kakšni so pogoji za te odobritve. Če povzamem. Nič ni narobe s primarno zakonodajo EU. Seveda, slišali smo že da je treba metode tveganja in metode ocenjevanja tveganja posodabljati. Vse mora biti v skladu z zadnjimi standardi, ampak kar zadeva zakonodajo, naprimer uredba 11.7, tukaj lahko povem samo par stvari. Tisti, ki so odgovorni za oceno tveganja, morajo poskrbeti, da proizvajalci ne bodo v tesnem stiku z njimi. Pogosto smo slišali tudi danes, kako proizvajalci poskušajo vplivati na to, da bi bilo mnenje regulativnih agencij pozitivno. Tisti, ki odločajo v zvezi s pesticidi, pa bi morali prednost dati, kakor pravi zakonodaja, visoki ravni zaščite zdravja ljudi in okolja. Priporočilo na koncu je še eno in sicer ena od zahtev, ki jih je mogoče najti tudi v evropski pobudi državljanov, je ta, da bi preprečili, da industrija naroča študije. Industrija mora še vedno plačati za študije, takšen bi moral biti sistem, ampak ne sme jih naročati. Tak sistem bi pomenil, da bi ocenjevalci tveganja imeli lažje delo in ne bo jim treba biti tako previden, kot morajo biti danes. Komisija in EFSA trenutno ne želijo izvesti takšnega sistema, ampak mislim, da komisija ne sme zanemariti zahtev več kot milijona državljanov in preučiti bi morali možnosti, ki so na voljo. Hvala lepa. Hvala za vašo predstavitev, gospod Pižo. Um, I'll try to be as brief. Hvala. Skušal bom biti kratek. Sem Martin Pižot, delujem za Evropski eh, observatorij podjetij, to je bolj eh, nadzornik lobistov kot podjetij in tako bom tudi pristopil k današnji predstavitvi. Eh, za kmetijska podjetja in kmete je najbolj pomembna predvsem Agencija za varnost hrane, EFSA. Zato sem v zadnjih letih predvsem preučeval preglednost in pa vredostojnost te agencije. Prva opaska je naslednja. Namreč uporaba znanosti v razpravah lobistah. Vsi se pretvarjajo, da govorijo o znanosti, ampak ko se ogledate dejansko prakso, vidimo, da pravzaprav spodkopavajo znanost medtem, ko se pretvarjajo, da branijo znanost. In uh, vsi verjetno poznate, kako je Monsanto lani zavrnil povabilo v Evropski parlament. Rekli so, da bi preučevanje pesticidov moral moralo biti strogo znanstveni postopek. Eh, in eh, rekli so, da se v to politiki ne smejo umeševati. Še en eh, odlomek iz dokumentov. Monsanto kaže na to, kako gledajo na znanstvenike, namreč da so podatke, ki jih, povzro, ki jih eh, proizvajajo akademiki, vedno problem pri promociji njihovih proizvodov. Skratka, vsakeč, ko znanstveniki ugotovijo, da je nek proizvod nevaren, eh, potem eh, se zgodi veliko na področju lobiranja. No, industrija pa z znanostjo sodeluje za namene sprejemanja zakonodaje tudi na način, ki je tukaj opisan. In sicer gre za Plastics Europe, ki se sprašuje, kaj bodo naredili za to grožnjo, eh, ki jo opisuje tukaj pod eh, predalom weaknesses. Torej, eh, znanstvena dognanja kažejo na to, da plastika deluje kot eh, endokrini motilec. Ampak oni imajo priložnost, da financirajo raziskave in imajo tudi možnost, da znanstvene raziskave pokažejo tudi drugačne rezultate, če je to potrebno. No, takšne manipulacije v industriji niso nekaj izrednega ali nepričakovanega, ampak ne bi bili tako učinkoviti, če bi Evropska unija imela neodvisen znanstveni okvir za oceno proizvodov, tudi v primeru pesticidov, o tem govorimo danes. Ampak trenutno temu ni tako. Naj spregovorim o glavnih uh, napakah. Predhodni govorniki so že opisovali nekateri izmed njih. Prva napaka. In sicer gre za zmogljivosti, za vire. EFSA mora za svoje panele zbirati prostovoljce. Če želiš biti zunani strokovni sodelovalec EFSE, e, um, dobiš zelo malo sredstev. Uh, 300 evrov nekje za um, posamične dneve, ki pa jih je v letu zelo malo. Tako da s tem res ne morejo potem rekrutirati vrhunskih znanstvenikov. In zato EFSA e težko zaposluje ali pa rekrutira uh, vrhunske znanstvenike. Znanstveniki tudi morajo pogosto žrtvovati svojo neodvisnost zaradi takšnih operativnih ovir, na katere pri tem eh, naletijo. Na hitro, škandal, eh, kopira in prilep. To je tipični primer, dobiš eh, vlogo, ki ima na tisoče in tisoče strani, potem nekako približno oceniš eh, te urednosti, podatke. In dejansko potem EFSA interpretira podatke, ki so bili napisani v eh, industriji, ki prihajajo iz industrije in to potem predstavlja njihovo, del njihove ocene. In spet eh, gre tukaj za problem. Eh, virov EFSE, e, ampak ni to edini problem pri vsem skupaj. Potem še nekaj o celotni razpravi o glifosatih. Vse skupaj ne bi bili tako slabo, če bi neodvisni znanstveniki preučili vse podatke, ki jih daje na voljo industrija eh, agencijam, ampak tega ne morejo narediti, ker so ti podatki zaupni. Zakaj? Zato, ker so dragi in ker so dragi. Uh, pravzaprav potem rezultati teh uh, raziskav ovirajo vstop Monsantovih izdelkov na trg. In ravno zaradi tega je teh raziskav tako malo. No, tisti večji akteri, ki lahko financirajo uh, raziskave, pa s tem izrinjajo manjše uh, iz trga. potem preglednost in zaupnost podatkov. To predstavlja problem. To je pravzaprav tema neke druge razprave in sicer gre za uh, pregled direktive o GFL. O tem lahko spregovorimo kasneje, ampak nasplošno ta pregled je dobrodošel, vendar pa se seveda um, hudič skriva v podrobnostih, kakor pravimo. Tretja točka, neka napaka, ki je zelo pomembna. Eh, ko o tem poročam ljudem, mi pogosto sploh ne verjamejo. Samo aktivne substance so ocenjene na evropski ravni. To, kar je uporabljeno v realnosti, pa pravzaprav ni predmet teh ocen vse skupaj zelo površinsko. In to je povedal Monsanto sam v primeru glifosata. Verjetno ste že slišali o tem poročilu. Češ, da ne morejo reči, da je Roundup eh, rakotvorna snov ker sploh nimajo ocene za celoten pesticid. No, eh, pri tej oceni so sicer poročali o nekih manjših zdravstvenih težavah, ki jih povzroča, ne pa o rakotvornosti tega pesticida. Potem tudi sekundarna zakonodaja. Uh, ni primerna. Industrija lahko do končnih sklepov EFSE dostopa dva tedna pred uh, objavo teh rezultatov, kar seveda zelo prikladno za industrijo. V postopku ocene tvegan, tako vidimo, da se s tem ukvarjajo uradniki iz uh, nacionalnih vlad in pravzaprav nimamo nobenega jamstva za to, da ti uradniki pri tem ne ubogajo političnih ukazov. Seveda to odvisno od države do države, nekatere države imajo neodvisne agencije, zato morda nudijo tukaj nekaj več zaščite. V primeru Združenega kraljestva pa temu ni tako, oni so dejansko. Uh, privatizirali svoj sistem eh, zagotavljanja eh, varnosti prehrane. Tudi, obsega, tudi obseg uporabe ni del ocene tvegan. In tukaj gre spet za problem eh, metodologije. Mm podeljevanja avtorizacij za trg in pa dejansko uporabo v realnosti. Pravzaprav bi morali znanstveno oceniti dejansko uporabo. No, v ključni uredbi v, o pesticidih iz leta 2009 so elementi, ki so zelo pomembni. Eh, in sicer gre za teh osem točk, ki določajo nevarnosti za najbolj nevarne pesticide za najslabše pesticide. Torej, ne gre samo za izmenjavo, ne gre samo za oceno tvega, ampak gre za oceno nevarnosti. Sedaj še končno vprašanje, kaj pa kmeti, ne nazadnje so oni končni uporabniki. Kmeti dejansko počnejo to, kar od njih pričakujemo kot družba, sedaj pa jim to očitamo in mislim, da to ni pravično. In eh, če skrajšam, Ja, varnost mora biti seveda prvi korak, ko govorimo o oceni tvegan. Ampak, če upoštevamo samo varnost in če pri tem ne upoštevamo to, kar je kmetom najpomembne, torej cena, potem pravzaprav izpustimo polovico enačbe. In zato so veliki kmetje nasprotovali uh, glifosatu, če bi njim prepovedali glifosat, potem bi jih pravzaprav postavili v konkurenčno slabši položaj. Če torej ne povezete varnosti in trgovine, zgrešite cilj. Glavni uh, argument pri glifosatu ni bil varnost, ampak ravno trgovina. Eh, lobirale so največje izvoznice, kot so ZDA, Avstralija, Kanada. In tudi lobby velikih kmetov je bil tukaj izredno močen. omejitve trgovine in pa to, da bi priznali, da kmetijski izdelki niso trgovinsko blago kot eh, katerokoli druga, to bi pomenilo, da mora eh, komisija eh, vzeti, postaviti pod vprašaj svojo glavno ideologijo in sicer, da trgovina velja za vse. Ne, za kmetijstvo to ne velja v enaki meri. Kar se pa tiče priporočil, kot je Francesca pravilno povedala, pomembno je izvajati obstoječo zakonodajo, potem EFSA je treba dati na voljo dovolj virov in sredstev, da bo lahko EFSA dejansko uh, neodvisna od podjetij, katerih eh, proizvode regulira. Potem hvala tudi za številna vprašanja. Jaz sem na vsa vprašanja odgovoril. Bi pa sedaj še dodal dve točki in sicer citat znanstvenika, ki je dobro povzel, kako bi lahko izboljšali celoten sistem. Torej, če bi že uh, zgodaj v procesu avtorizacije poskrbeli za ustrezne raziskave, če bi pri tem dokaze proizvedli neodvisni laboratoriji in če bi bila, če bi bili potem podatki na razpolago celotni znanstveni skupnosti. No, sedaj pa še nekaj besed o vodnih sistemih iz nekaterih uh, držav, recimo iz Nemčije v Münchnu. Direktor eh, je že nekega vodnega podjetja, je že v 70 letih uh, eh, razumev, da imajo uh, hud problem z onosnaševanjem potalnic, zato so začeli nuditi kmetom subsidij um, subvencije za to, da bi uporabljali manj pesticidov. No, danes, 20-30 let kasneje, eh, je bilo to, se to izkazalo za ceneje za to vodno podjetje v Münchnu, eh, kot pa če bi morali kasneje plačevati za čiščenje, kajti preventiva je pač vedno cenejša. Hvala, monsieur. Hvala lepa. Zdaj pa gospod John Chin, on bo še zadnji govornik v tem drugem krogu. You, Hvala, gospod predsednik. Lepo popovdne, gospe in gospodje. Hvala lepa, da ste me povabili. Sem. Uh, delam na naši družinski kmetiji v Združenem kraljestvu. Tukaj pa sem v vlogi predsednika uh, centra za zdravje pridelka in pa za zaščito tega pridelka. Skušamo razumeti probleme, ki so povezani z varnostjo pridelka in pa z varstvom in e, obračamo se tudi na ustrezne znanstvenike. Potrebujemo e, ustrezno inovativno uporabo fitofarmacevskih sredstev. Na svetu imamo 7,6 milijard ljudi, in uh, na 10 milijard naj bi prišli do leta 2050. In zato imamo veliki ziv v 21. stoletju, da proizvedemo več kmetijskih proizvodov na istem področju. Hkrati pa moramo tudi skrbeti za biotsko raznovrstnost. 25 odstotkov uh, pokrajine v uh, Evropi se uporablja za uh, pridelavo uh, predelkov, uh, 20 milijonov kmetov in, in uh, delavcev je. Eh, udeleženih pri tem, preskrbimo pa 512 milijonov ljudi. Gospe in gospodje, moramo jesti, zato potrebujemo kmetijstvo. No, obstajajo ocene, da če ne bi imeli eh, vseh orodij za zaščito eh, pridelkov, potem bi lahko kmetje izgubili do 80 odstotkov svojega pridelka zaradi različnih um, škodljivcev. No, mogoče je plevel strupen za ljudi in živali, eh, mogoče nekateri eh, patogeni eh, povzročajo nekatere grozne bolezni, proizvajajo toksične metabolite, ki se imenujejo mikotoksini in ti zelo uspešno preživajo, preživijo v tem prehodu z kmetije do naše mize in lahko potem uh, grozljivo uh, učinkujejo tudi na ljudi. Uporaba fitofarmacevskih sredstev uh, Eh, neposredno vpliva na zdrave živali in ljudi in to bo še naprej bistven, trajnosten eh, sistem kmetovanja. No, ampak potrebujemo napredek, potrebujemo bolj osredotočeno kemijsko industrijo, potrebujemo uh, kontrolne elemente, potrebujemo napredek pri vzgoji rastlin in pa pri genetiki. Z vsem tem lahko zagotovimo proizvodnjo zdrave Eh, hranilne hrane in hkrati bolje skrbimo tudi za okolje. No, naj ilustriram, kako eh, znanstveno-tehnični napredek lahko obljubi boljšo prihodnost. Par primerov bi navedel. Razvijemo več ciljno usmerjenih eh, fitofarmacijskih sredstev, ki imajo vse mal uč, manj učinka na neciljne organizme, pa na vodo in okolje. Na naši farmi smo uporabili uporabljajo organo fosfat. Eh, z njim smo eh, pobijali tudi črve in eh, sterilizirali zemljo. Zdaj se izogibamo to vrstni škodi. Uporabljamo nematoide, torej ustrezne pristope za boj proti polžem. Uporabljamo kontrolirane snovi in na ta način zagotavljamo tudi bolj eh, zdravo zemljo. Razvijamo zmogljivost, da uporabljamo fitofarmacevtska sredstva samo eh, na ciljnih področjih, bodi si proti plevelu ali pa proti uh, rastlinski bolezni. Če ustrezno nastavimo naše pršilce, lahko ugotovimo in nadziramo, koliko se razprši. Na ta način lahko precej zmanjšamo uporabo pesticidov in hkrati to pomeni tudi finančne ugodnosti. No, Centr za zdravje in zaščito pridelkov e, ima možnosti, da lahko preučuje tudi e, različne okoliščine, tako da uh, odkrivamo, kdaj je navzoča določena uh, bolezen in na ta način potem ne uporabljamo fitofarmacijskih sredstev, takrat, ko niso potrebne, tako kar najbolj zmanjšujemo učinek na okolje. Od kmetijske uh, revolucije v 18. stoletju se vse bolj uh, krepi, uh, krepijo kmetijski stroji, uh, povečuje se pridelek, vse več kmetujemo, ampak če uh, mešamo zrak uh, v zemljo, oksidiramo organsko snov in na ta način vplivamo na uh, rodnost in na uh, mikrobiotski vidik. Mnogi napredni kmetje zdaj dobesedno uh, nadomeščajo plug z glifosadom strategija brez prekopavanja mm, ohranja, ohranja biotsko raznovrstnost, eh, manje erozije, eh, izboljšuje se eh, biotsko stanje zemlje, ampak dejstvo je, da je sistem v celoti odvisen od glifosata. Letos v Združenem kraljestvu smo imeli na tisoče, na tisoče hektarjev oljne ogrščice, ki jih je bilo treba preorati zaradi uh, prepovedi neonikotinoidov, prišlo je do bolezni. In na tisočih uh, uh, uh hektarjih oljne uh, ogrščice bomo imeli zdaj manj pridelka in manj bo tudi cvetlic za uh, čebele. Menimo, da eh, s prepovedjo nikotinoidov povzročamo tudi precej škode. Uporaba teh sredstev je zelo stroga. Trenutno uh, traja 11 let, uh, imamo na stotine znanstvenih študij in pa uh, ogromno sredstev je potrebnih, da razvijemo nov proizvod. Vse ta stroga, vsi ti strogi pristopi ščitijo okolje, ampak malo pa smo pozorni na učinkovito podporo produktivnemu kmetijstvu. Uredba je zdaj v osmem letu. V tem času smo imeli le uh, po enega novega akterja na trgu na leto in to kaže, da ni uspešna. Uredba se je zavezala, da bo pomagala inovacijam in pa podporila podpirala industrijo oziroma kmetijski sektor, ampak tukaj gre za kategorično napako. Kaj ti ni možnosti, da bi razvijali bolj učinkovite oziroma varne pesticide? Združeno kraljestvo ima zdaj dostop še do manjšega števila ustreznih pesticidov kot drugi v Evropski uniji. Če naj bi uredba ustrezno dosegala svoje cilje, da varuje evropsko kmetijstvo in pa da ga ohranja eh, eh, konkurenčnega, potem moramo v tej uredbi zelo globoko premisliti. Komisija lahko v okviru previdnostnega načela um, prepoveduje, pove fitofarmacevtska sredstva, ampak ne bomo dokončno ugotoviti, kakšna bo tudi škoda s tem, če nimamo usredne, eh, ustrezne objektivne ocene. No in eh, tukaj eh, je težko dobiti dokaze. Zato je Centr za varnost in zaščito pridelka izvedel eksperimentalni sistem, eh, preizkušamo naravno okolje v eh, nadzorovanem okolju. Mi za kozem se imenuje, vključujemo um, nadzorovane vodne vire, kajti tudi ti lahko Eh, vplivajo na stanje. In tak pristop bi morala imeti tudi industrija, da si zagotovi eh, javno zaupanje, ko gre za uporabo fitofarmacijskih sredstev. No, tudi če zbiramo najboljše podatke o pesticidih, o izpostavljenosti, o dejstvih, o distribucijo sistemih, še vedno ne bomo eh, mogli odgovoriti na vse pomisleke, ki jih imajo ljudi glede eh, uporabe fitofarmacijskih sredstv. Če imamo neracionalne mite, potem imamo tukaj tudi ustrezne politične odzive. Prosim vas, evropski regulatori se morajo dvigniti nad vse to. Prihaja eh, umetna inteligenca, avtomatizacija in kmetijstvo je na robu tehnološke. Eh, revolucijo, revolucije, s katero bomo predvsej zmanjšali uporabo fitofarmacijskih sredstev. No, zdaj smo na poti boljšemu jutri, ampak potrebujemo regulatorje, ki bodo pospešili odobritev eh, bolj eh, ciljno usmerjenih kemijskih proizvodov. Treba je izboljšati ehm, produktivnost, ampak potrebujemo, potrebujemo ustrezno znanstveno ceno tveganja, ne pa zgolj zavedanje o tveganjih. No imamo nevarne pod, proizvode, ampak uh, vedno lahko uporabljamo tudi ustrezna uh, zaščitna sredstva, recimo uh, rokavice. Ali lahko tukaj uh, delamo uh, usporedne primerjave tudi uh, s fitofarmacijskimi sredstvi, torej nimamo črnobelega odgovora na pridelavo hrane. Uh, v Evropski uniji uh, so hranila zdrava, ampak nekateri proizvodni sistemi ne bodo na voljo za vse. In če uh, ne bomo imeli na voljo hrane, bo to vplivalo na človeško zdravje in pa dolgoživost. Hvala. Linz. Hvala. Norbert Linz je naslednji. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kratko vprašanje imam za gospod Achterberg. gre pri postopkih izdaje dovoljen za izboljšave ali vam gre bolj za to, da bi prepovedali fitofarmacijska sredstva? Čisto banalno vprašanje. Kakšno vrsto kemičnih fitofarmacijskih sredstev bi po vašem mnenju lahko sprejeli? Gospa Achterberg. Zastavili ste mi dve vprašanje. Moja predstavitev je bila o tem, kako bi lahko izboljšali sistem izdajanja dovoljen EU. Govorila sem o tem, kako lahko pride do tega, da se spoštujejo merila zakonodaje EU. To je bila tema mojega današnjega prispevka. V zvezi z pristopom Greenpeacea do pesticidov lahko povem, da se strinjamo, da obstajajo pesticidi, pri katerih smo ugotovili, kakšni so negativni učinki in te bi lahko uporabili. Po drugi strani pa obstajajo novi pesticidi, gospod pred mano je govoril o novi ciljno usmerjeni kemiji in Evropska unija te snovi odobi prej, preden pozna vse učinke. Kot Greenpeace si želimo oboje, torej, da bi se zakonodaja uporabljala tako, kot je treba, kar pomeni, da se pesticidi omejijo ali prepovedo, če je njihova uporaba omejena ali prepovedana in če se ugotovi, da imajo negativne učinke na zdravje ljudi in okolje. Želimo pa si, da bi zmanjšali uporabo pesticidov čim več, zato ker kemična obremenitev okolja ni vzdržna. Ampak, če ne bomo nečesa storili, potem preprosto ne bomo več mogli pridelovati zdravih živil. Naše stališče v zvezi s pesticidi je, da se jih uvaja vedno več, varni so, dokler ne vemo, kakšne so negativne posledice. Sčasoma bodo posledice prav gotovo znane, sprejeti bodo ukrepi, da se umaknejo z trga ali ne, in vsakič bo prišlo do boja. In preprosto ni uredno, da bi se spuščali v to. Pesticidi se sploh ne bi smeli uporabljati. Zgodovina neonikotinoidov je jasna da organofosfati in druge snovi so problematične, to je jasno. Raziskave so to jasno pokazale, proizvajalci pa so potem pripravili neonikotinoide, ki se uporabljajo drugače. Uporabljajo se na semenih neposredno in dejali so, da je to bolj varno. Vendar 15, 20, 30 let kasneje se je izkazalo, da to sploh ne drži kolegice in kolegi iz znanstvene enote mi vedno znova ponavljajo prav to, da se ta zgodba vedno znova ponavlja. Z znanstvenega vidika nima nobenega smisla, da eno molekulo nadomeščamo z drugo in potem vedno znova govorimo, potrebujemo nove in nove in nove. Ne. Okolje je obremenjeno, sledi se pojavljajo tam, kjer se pesticidi nikoli niso uporabljali, zato moramo ukrepati, da ohranimo okolje. To ni samo vprašanje okolja. Mi smo odvisni od okolja in tudi kmetijstvo je odvisno od čiste vode, zdravega okolja in tako naprej. Znanstvenega vidika pravimo, da ne smemo več uporabljati kemičnih pesticidov. Hvala. Merci, Hvala, gospod Bartstas. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Na prvem zasedanju odbora nam je komisija povedala, da je postopek izdajanja dovoljen na ravni EU izveden za določene snovi, za aktivne snovi za izdelke pa se potem izvaja na ravni držav članic. Ugotovili pa smo, da imajo posamezni proizvodi sinergični učinek in zaradi tega so proizvodi bolj nevarni kot aktivne snovi. Z nacionalnimi strokovnjaki smo prav tako imeli javne predstavitve in vemo, da nekatere države članice ne morejo ustrezno oceniti proizvodov, prav gotovo ne vseh proizvodov. Zato nimajo na voljo dovolj virov, dovolj osebja. Včasih tudi ni na voljo ustrezno znanstveno znanje. Gospod Pižun ali gospa Achterberg, zanima me, kako bi ta problem lahko rešili. Gospod Pižun, morda izvolite. To je res eh, zahtevno vprašanje. Hvala, da ste ga zastavili. To je zahtevno vprašanje, pa tudi politično vprašanje, kajti nekatere nacionalne agencije imajo dejansko boljše zmogljivosti od nas na ravni EU. Preprost, zdrav razumski pristop bi bil, da preprosto združimo tisto, kar deluje in poskusimo doseči najboljše rezultate. Nevarnost pa je, da poskušamo vse poenostaviti, tako da potem vsi tulimo v en rok. Naprimer pri bisfenolu A ali aspartamu. EFSI ni bilo všeč mnenje francoske ali danske agencije za varnost hrane. Šlo je za neke vrste boj in mislim, da je bilo to dobro, to bi morali ohraniti oni vedno znova sodelujejo, obstajajo mreže, ki delujejo dobro. In priznati moram, da sistema sicer ne poznam podrobno, ampak eh, mislim, da je veliko povezanega s tem, kakšno zmogljivost imamo na ravni EU. Če želimo dobro delati na ravni EU, potem moramo upoštevati naslednje ljudje ne vedo, da EFSA ne izvaja znanstvenih študij. Oni samo pregledujejo študije drugih. Oni nimajo niti dostopa do vzorcev. Zagotoviti bi morali ustrezna sredstva za raziskave. V naslednjem okvirnem programu je sredstev dovolj, zato ker obstaja neravnovesje med potrebami in potem ponudbo. V obzorju 2020 se govori o inovacijah. Eden od razlogov, zakaj ESA težko pride do neodvisnih strokovnjakov, je ta, da Evropska unija spodbuja javno-zasebna partnerstva kar pomeni, da morajo znanstveniki navezati partnerske odnose z industrijo, zato da dobijo denar iz javnega sektorja. Politično je to velika zmaga za podjetja. O obzorju boste govorili v okviru večletnega finančnega okvira in upoštevajte, da so javno-zasebna partnerstva lahko dobra ampak pri oceni tveganja se pojavljajo nevarnosti. To je tisto, kar sem želel prispevati sam. Hvala. Gospa Achterberg, želite kaj dodati? Ne vem, ali sem vprašanje razumela. Gre za pomankanje strokovnega znanja v nacionalnih agencijah in da zato države članice ne morejo delovati kot poročevalke? Ali gre za oceno formulacij, ki bi jih morale oceniti? to zadnje. Vidimo, da nacionalne države nimajo vedno na voljo ustreznih finančnih sredstev in strokovnega znanja, da bi ocenili fitofarmacevtska sredstva. To lahko ima sinergične učinke in ti proizvodi so potem lahko bolj nevarni kot samo aktivne snovi. Zanima me, kako lahko popravimo celoten sistem. Kaj ti nekaj se dogaja na evropski ravni, nekaj na nacionalni. Zdaj razumem. Takole bom rekla. Seveda, načeloma bi vsaka od teh agencij morala imeti na voljo vsa sredstva, da opravi svoje delo in to po čim boljši pot in način, boljši način. ESA in znanstveniki so podali predloge, da bi vse predali v roke EFSI, da bi imeli enega ocenjevalca tveganja, ki je ustrezno strokovno podkovan in tudi finančno podprt. Ocenjevali bi vse, kar se zdaj ocenjuje na ravni EU, pa tudi formulirane proizvode. Konceptualno je to sicer dobro. Vse je tako rekoč v hiši, vse bi se vedelo o formulaciji, kako se uporablja in tako naprej. Lahko bi vedeli, koliko formulacije je na voljo in tako naprej. Vendar na praktični ravni se pojavljajo problemi. Še posebej, kar zadeva pristop EFSE glede kopiranja in lepljenja. EFSA to podpira. EFSA meni, da to ni problem, da kopirajo in lepijo vloge industrije, če se proizvajalec s tem strinja. EFSA danes nima dovolj distance do industrije in ne vidi problema če je ocena tveganja kopirana iz uloge proizvajalca. Če bi šlo za drugo agencijo, morda, ampak EFSA trenutno ni ustrezno opremljena, da bi to storila. Hvala. Mm, merci, um, gi... Hvala. Guillaume Palas na mise à ce moment-là. Je ne pouvais malheureusement pas être euh, présente euh, à ce moment. Hvala, Simona Ponafi. Danes ni, zato jo tukaj nadomeščam. Imam vprašanje za gospo Achterberg, pa tudi gospod Pižo lahko odgovori. Industrija in kmetje pogosto pravijo, da se količina aktivnih snovi zmanjšuje in da imajo na voljo vedno manj. Um, orodi. Ampak, če si ogledate številke komisije junija lani, lahko ugotovite, da je bilo takrat eh, nekaj čez 400 takšnih snovi, sedaj pa jih je 474, torej 48 eh, novih snovi kako lahko to pojasnimo. Obstaja ta mit, da je na voljo vedno manj eh, molekul, čeprav eh, dokazi kažejo, da jih je vedno več. Tega protislovja ne razumem, zato vas to sprašujem. Pa še nekaj bi želel omeniti in sicer. Gospod predsedujoči, verjetno se spomnite, da smo skupaj obiskali EFSO v Parmi in uh, takrat smo tudi razpravljali z eh, predstavniki EFSE. EFSA eh, e se je takrat branila, to je jasno, no predvsem pa so rekli dvoje. Odzvali so se na zahtevo Evropske komisije za oceno, In spomnim se, da smo razpravljali z nekom iz OVSE in oni so rekli, da je v zvezi z glifosatom pomembno eno vprašanje in sicer ali je to kancerogena snov ali ne. Uh, ni pa bilo zastavljeno vprašanje, kakšen je vpliv na zemljo, kakšna je interakcija z drugimi substancami, uh, ali je to problematično, recimo v pripravku Roundup in tako naprej. Skratka, mislim, da bi si morali zastaviti vprašanje v zvezi za samo hierarhijo v EFSI. Zato imam vprašanje za gospod Achterberg in pa za gospoda Pižona. In sicer, kako je za neodvisnostjo teh raziskav? Toliko krat slišimo, da mora onesnaževalec plačati, ampak mislim, da je problem predvsem v tem, da EFSA ne more na neodvisen način eh, opravljati svojega dela. No, in tukaj se seveda tudi problemi financiranja, eh, ki so že bili omenjeni, javno financiranje in tako naprej. Ampak. Sprašujem vas naslednje, ali menite, da v tem trenutku ima EFSA dovolj virov, zato da lahko svoje raziskave utemeli na neodvisnih preiskavah? Ali pa, mora, ali pa mora svoje raziskave utemeliti na industrijskih, na raziskavah iz industrije? Gospa Achterberg. So, thank you for these questions. I think... Hvala. Ja, prvo vprašanje je bolj naslovljeno na gospoda zraven mene. On je rekel, da obstaja mm, pomankanje substanc, da imamo samo eno novo substanco na leto in zato potrebujemo prenovo celotnega sistema. Ja, jasno je, da to ni res. Jasno je, da se količina številnih substanc ne eh, znižuje, ampak se zvišuje. In jaz to tolmačim na naslednji način. Če nekateri trdijo, da se številka zmanjšuje in da imajo kmetje vedno manj kemijskih orodij na voljo, potem je jasno, da gre tukaj za pritisk, naj Evropska unija sprosti svoja pravila. Drugo vprašanje ali EFSA lahko utemeli svoje delo samo na neodvisnih raziskavah? No, tukaj gre za dva tipa raziskav. Strokovni pregled in pa neodvisni članki, to je treba pregledati, če res želiš ustrezno vse skupaj preveriti in imeti nadzor nad rezultatino potem pa obstaja, obstaja še drugi del, uh, dolgoročne študije. Tukaj pa znanstveniki ne morejo brez dolgoročnega financiranja. Predvsem gre tukaj za testiranje na živali, zato da se pokažejo kronični učinki. In uh, meni so rekli, da takšne študije tra, uh, eh, stanejo milijone in trenutno EFSA takšnih študij ne more izvajati. To mora financirati industrija. Ne bi pa smela tega naročati industrija, kajti vedno znova se pokaže, da so potem podatki preverjeni, kakšna je njihova skladnost za GLT, ampak eh, torej, tabela podatkov je morda resnična, ampak kako to predstavijo. Uh, kako predstavijo rezultate, to je pa pristransko. To je odvisno od laboratorija ali pa industrije same. Najbolje bi bilo, če bi imeli mehanizem, eh, ko bi neko neodvisno telo naročilo študijo, ne nujno isti, isto telo, ki kot bi kasneje ocenilo te preiskave. Eh, lahko so te preiskave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 že dobro odgovorila na vprašanje v zvezi z molekulami, morda pa bo o tem kaj več povedal tudi gospod zraven mene. Eh, gospod Balas, obstaja nek specifični problem novih proizvodov, to so proizvodi, ki še niso trženi in zato nimamo neodvisnih preiskav v zvezi z njimi, samo proizvajalec ima dostop do teh proizvodov. Ja, tukaj smo seveda prisiljeni sodelovati z industrijo. Potem nekaj še v zvezi z viri EFSE. Eh, trenutno bi to lahko delovalo samo na osnovi podatkovne baze, ki jo ima EFSA na razpolago, torej informacije, ki prihajajo iz akademskega sveta ali pa iz industrije. Eh, lobi na področju pesticidov je nekaj, objavil določene preiskave, torej mm, govorili so tudi o strošku preiskav. Torej, pol milijarde na leto naj bi znašali stroški odobritev posameznih proizvodov. To je seveda veliko, ampak. vseeno moramo ob tem razumeti, da tukaj ne gre za investicije, tukaj ne gre za zaščito pravic intelektualne lastnine. In to je dejanski problem, kajti oni imajo potem nadzor nad vsem skupaj, tako pač sistem trenutno deluje. Če bi imeli recimo tukaj neko obliko obdavčevanja, potem bi s tem odpravili določene probleme konkurenčnosti. To je sistem, ki velja recimo za finančni sektor. Imamo ESMO. ki se financira iz prispevkov. Podobno je tudi v Franciji, ampak če želite to uvesti na evropski ravni, potem potrebujete soglasje v svetu, potem mora seveda pravni strokovnjaki preučiti, kako poskrbeti za takšen sistem. Jaz mislim, da bi tega imeli velike koristi, no tega bi imela koristi tudi EFSA, saj bi bila bolj stabilna in lahko bi izvajala bolj neodvisne preiskave. Imeli bi tudi notranje strokovnjake in potem bi to koristilo vsem. Hvala. Ja, seveda se tukaj poraja tudi vprašanje pristojbi in tudi to si bo treba ogledati. In pa tudi vprašanje virov. Ja, eh, veliko vidiko bi lahko tukaj preučili in hitro sprejeli odločitve. Naslednja gospa McIntyre. Vse depende na pa on. Thank you. Uh, yes. Um... Imam vprašanje za gospoda Čina. Meni se zdela njegova predstavitev fascinantna. Mislim, da je to veliko pomoč, eh, da slišimo nekoga za praktičnimi izkušnjami. In eh, ki ima tudi nekoliko bolj optimističen pogled na prihodnost. Nas zelo skrbi, kako bomo lahko izboljšali okolje, kako lahko zmanjšamo uporabo pesticidov. No, in gospod Čin je tukaj ponudil nekaj zelo praktičnih idej. No, imam dve vprašanje. Torej, rekli ste, da, us, da razvijamo bolj usmerjene pesticide, ki bodo imeli bolj omejen učinek in to mora biti povezano z novo tehnologijo, če sem vas prav razumela. Zato me zanima, če bi lahko nekaj več povedali o tem, kaj bi lahko tukaj dosegli in kako bi to delovalo, pa tudi, ko gre za pomisleke in skrbi. No, jaz nisem slišala, da bi pozivali k eh, zakonodajnemu postopku eh, brez pravil. Ne, rekli ste samo, da bi morali vse skupaj pospešiti. In na ta način bi lahko imeli korist od eh, cenejših pesticidov z manjšim tveganjem. Če bi nekako lahko poenostavili ta sistem. Skratka, ali lahko kaj več poveste o tem, predvsem o novi o novih kemikalijah in novih tehnologijah. Hvala. Če govorimo o ciljni kemiji, potem vemo, da v zgodni fazi razvi, razvoja uh, eh, kemikali um, ehm, lahko preučimo, kako bi to vplivalo na rastlino in na podlagi tega znanja bi lahko ugotovili, ali je ta kemikalija varna ali manj varna. In mislim, da bi regulativni organi lahko eh, pospešili postopek pri kemikalijah, ki se zdijo varnejša, kajti ravno takšno kemikalijo, takšne kemikalije potrebujemo kar najhitreje na kmetijah. No in ko gre za novo tehnologijo, prihaja do prekrivanja med novimi tehnologijami in pa uh, usmerjenimi gostitelji. Recimo v primeru nematoze, tukaj gre za pravzaprav živi organizem. Um, in uh, ko bi šlo za um, uporabo te kemikalije, bi to uporabili za točno ciljno usmerjene namene, in sicer da se borimo proti ličinkam in pa drugim škodljivcem. Skratka, eh, tukaj gre za razliko med biopesticidom in pa biološkim agentom. Biopesticid je pesticid, ki izhaja iz rastline. In nekateri izmed teh biopesticidov eh, so lahko zelo škodljivi, zelo nevarni. Ne vem, ali je naravni strup dejansko kaj boljši od, eh, od eh, sintetičnih strupov. Eh, biološki agenti pa so veliko bolj ciljno usmerjeni, bolj specifični. Tako bi recimo, ko gre za nove tehnologije, lahko dali kamere na škropilna sredstva in na ta način bi lahko eh, ciljno uporabljali ta škropiva in to bi eh, močno zmanjšalo obseg uporabe pesticidov. To bi bilo dobro za kmeta, z gospodarskega vidika, to bi bilo dobro za okolje in eh, s tem bi imeli tudi veliko mm, manjše ravni ostankov v hrani. Hvala, gospa Müller je naslednja. Gospa Achterberg. E, junija ste um, imeli zelo e, pomemben dogodek in sicer ste e, v Berlinu na cesto um, zlili na um, litre barve in sicer gre za barvo, ki naj ne bi bila škodljiva. No, na podlagi uh, riča sem lahko hitro dostopala do teh informacij. V nekaterih dokumentih je zapisano, uh, da bi lahko na ta način preprečili onesnaženje mm, podtalnice. Uh, Ehm, po drugi strani pa v dokumentih piše, da to ni biološko eh, razgradljivo in da to ne bi smelo priti v zemljo, v potalnico in tako naprej, da je treba uh, ustrezno obravnavati s tem onesnaženo vodo in potem se vas v časopisu uh, citirali z izjavo po prvem dežu, spet se je izginilo, berlinske oblasti pa so potrebovali ne vem koliko litrov vode za čiščenje in tudi to vodo so morali potem eh, ustrezno eh, obdelati in zaradi tega je prišlo tudi do treh nesreč. To vas sprašujem naslednje. Ali menite, da, rav, da je ravno vaša organizacija potem lahko odgovorna za oceno tveganj in nevarnosti in pa za predloge glede boljše zakonodaje. In pa še vprašanje za gospoda Čina. Vsi želimo zmanjšati obseg uporabe pesticidov, ampak ravno pri recimo fungicidih, uh, tukaj obstaja določena tveganja za človeško zdravje, ali bi lahko nekaj več povedali o tem, kakšne možnosti obstajajo na področju fitofarmacijskih sredstev tukaj in kakšne alternative obstajajo v prihodnosti. Madame Müller. Um... Gospa Müller. Razumem, da se kmalo začenja volilna kampanja, ampak Danes bi se morali osredotočiti na naše poročilo in ne vem, če. Je tukaj vaše prvo vprašanje v tem smislu relevantno? Eh, je 20 do 6 in ob 6 bomo morali končati naše razprave, tako da predlagam, da gosti odgovarja samo na vaše drugo vprašanje. Lahko sicer o prvem vprašanju razpravljate ob pijači po sestanku. Eh, skratka, gosti pa bodo sedaj odgovarjali samo na drugo vprašanje. Gospod Čin. Hvala. Eh. Ja, eh, ta nova tehnologija je zanimiva predvsem, ker imamo sedaj naprave, s katerimi lahko filtriramo zrak in uh, zanimivo pri tem je to, da ni nujno, da vemo, kaj gre v te naprave. Eh, so pa te naprave povezane z računalniki in eh, te računalnike lahko preberejo DNA strukturo eh, tega in potem lahko pošljajo kodificirano sporočilo tudi na mobilne telefone. Torej lahko imamo takšne postaje posod po državi in lahko nadzorujemo te postaje. Eh, s pomočjo teh postaj, tako da ni treba, da eh, uporabljamo fungicide na ta način, kot eh, jih uporabljamo danes. No in potem, ko ugotovimo, da je v zraku kakšna spora, potem bomo tudi vedeli točno, kakšna sev je to in vedeli bomo tudi, s kakšno kemijo bi lahko um, naj bolj pomagali odpornosti eh, organizma in pa eh, tako bi lahko v najmanjši možni meri to vplivalo na okolje. Gospa Hasenkamp. Preden bo odbor predstavil končno poročilo, razpravljamo tudi o drugih zakonodajah, splošna zakonodaja o živilih in pa razpravljamo tudi o zakonodaji o fitofarmacevskih eh, sredstvih. Eh, gospod Pižon oziroma gospa Achterberg. Ali se vam zdi, da sta ta dva predloga dovolj uh, transparentna? Bomo s tem odpravili vaše pomisleke in pomisleke državljanov, oziroma kako bi lahko naše poročilo prispevalo k temu? Hvala. En odgovor. Nimamo časa za vse. Naša ocena je naslednja. Splošna uh, zakonodaja o živilih omogoča dovoljšno mero preglednosti v zvezi z oceno tvegan, z rezultati preiskav in tako naprej. Uredba o pesticidih pa vsebuje seznam stvari, ki ne more biti javno objavljen in meni se zdi ta pretiran komisija pa v prenovi predlaga eno pomembno spremembo in sicer zavezanost EFSE, da objavi vse študije, vse študije iz industrije, ki trenutno niso javne, še pred objavo svojega mnenja. In to je dobra poteza. Trenutno je zakonodaja takšna, da ovira naše naše pravice dostopa do informacij. Sedaj uh, imamo sicer možnost zaprositi za širok obseg informacij, če za to zaprosimo, ampak treba je spremeniti. No, eh, no, um, še naprej mora biti ta dostop seveda tudi ob prenovi omogočen. Merci, monsieur le Président. Euh... Hvala, gospod predsednik. No, eh, maja sem dobila nekaj odgovorov v zvezi eh, z neonikotinoidi. EFSA je ocenila 400 scenarijev in eh, pri mnogih se je pokazala, da obstaja tveganje au commissaire Andriukaitis par quel sama sem pripravila pisno prošnjo da bi ugotovila kakšna je bila utemeljitev uh, komisije ki se je aprila odločila za prepoved treh eh, neonikotinoidov v 96 odstotkih scenarijev so lobi namreč potrdili, da obstaja določeno tveganje oziroma da je, varn, da je uporaba varna. Par conséquent, la komisija ne pa. No, komisija se ni strinjala z izjavo lobijev, ki so trdili, da je uporaba šest, v 96 odstotkih predvidenih scenarijev varna. Vprašala bi naslednje. Generalni direktorat CPA. je morda dobil napačne argumente ali pa lobisti oziroma lobi lažejo. Kaj mislite, gospod Pižon, ali naj prepovemo take lobije? Recimo, kot smo leta 2017 eh, naredili, ko smo prepovedali uh, lobiste v zvezi z Monsantom. Gospod Pižon. Gospod McIntyre, izvolite. Vi imate besedo kot koordinatorka, če želite postaviti še dodatno vprašanje. Ja, gospodu Činu bi postavila še eno vprašanje. Govorili ste o tem, da je strup strup in da je bolje pršiti nekatere stvari, ki so manj škodljive. No, pa zdi se, kot da so sintetične kemikalije slabe, vse, kar je pa naravnega zvora, pa je dobro. Torej, dobro je, če uporabljamo bakar v vinogradih, kajti to je naravna stvar. Ni pa dobro, če uporabljamo glifosat. Zanima me, kako razmišljate o tem. Ja, hvala lepa. No, imam kar trdna stališča v zvezi s tem. Bakar ima številko 29 v periodnem sistemu. In če gremo do elementa številka 3 in 3, pa pridemo že do arzena. Če bi šli po tej logiki, ali res mislite, da bi lahko po naših vinogradih pršili arzen? No, tudi to se je dogajalo, ampak nič več. Ali naj zdaj uporabljamo bakr? Ne, zato ker je to škodljiv proizvod. Tudi strihnin je grozen strup, ampak najdemo ga tudi. Uh, v naravi, neko drevo ga proizvaja. Torej, najbolj grozljiv strup pa ga najdemo v naravi. Če je nekaj strup, ki nastaja v naravi, nikakor ni boljši od sintetičnega skru, strupa. Gospod Pižon, izvolite. Čisto na kratko bi se še sam odzval. Seveda, strup je strup, ampak zgodi se, da eh, če je strup eh, pridobljen iz narave, potem je bio razgradljiv in v tem je velika razlika. No, eno stvar bi na hitro dodal, če dovolite. Če bi vzeli arzen ali strihnin, eh, bi umrli in prav nič ne bi bilo pomembno, kako hitro bi se v okolju razgradil gospa Simon Delso. Ja, vse snovi, ki izhajajo iz narave, niso trajne, obstojne. To je glavna razlika. Gospa Dornano. Drugo vprašanje. Kot veste, tole je zelo vprašanje za Greenpeace. Glavni cilj SKP v skladu s členom 39 PDEU je, da povečamo produktivnost kmetijstva. Nikoli pa ne omenjamo okolja, biotske raznovrstnosti, kakovosti ali zdravja v tem členu. Evropske pogodbe so na vrhu hierarhije evropske zakonodaje in ta prvi cilj SKP se veže na produktivnost in to se potem uveljavlja na vseh ravnih Evropske unije, pri vseh spretih odločitvah. To je logično. Moje vprašanje pa se glasi, ali menite, da je ta cilj produktivnosti, ki je zapisan v Evropski pogodbi, ustrezen, da zaščitimo zdravje, naravo in okolje. Gospa Achtenberg, eh, skupne kmetijske politike ne razumem tako, da bi ovirala eh, ukrepe za izboljšanje okolja. Imamo ukrepe za ozelenitev in podobno. To je bilo uvedeno eh, z okoljskim ciljem in gotovo lahko razvijamo še več ukrepov, recimo pobude za zmanjševanje pesticidov in podobno. Ne vidim nobenih nasproti, če je imenovan nek cilj, ki se ne veže neposredno na ohranitev okolja. Mislim, da se gospa Dornano sklicuje na prvotno besedilo. Po 54 letih skupne kmetijske politike se je usmeritev nekoliko spremenila, po mojem mnenju ne dovolj, no, ampak se je spremenila, slasti glede okolja in pa zdravja ljudi. In mislim, da eh, je o tem govorila gospa Dornano. Predlagam, da se zahvalimo vsem poslancem, ki so še tukaj, zahvaljujemo se tudi vsem panelistom, tako za predstavitve, kot tudi za jasne odgovore. v svojih predstavitvah ste obravnavali naše prihodnje delo, govorili ste o preoblikovanju, o posegu v protokol, o registraciji molekul. No, vaši argumenti so vsekakor zelo na mestu. Še par minut imamo na voljo, tako da dajem zdaj besedo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 kar naenkrat smo nehali z razpravo v panelu, zdaj pa imamo nekaj dodatnega na dnevni točki, pozno smo začeli zaradi prejšnjih uh, obveznosti. Oh, gospa McIntyre, mogoče niste prisluhnili temu, kar sem povedal na začetku zasedanja. Rekel sem, da ko bomo obdelali dnevni red, kar smo storili, končali smo z razpravami v obeh panelih. Uh, nihče v prostoru več ni želel ničesar vprašati. Tako da sem se obrnil zdaj na gospoda Stasa, če želi še enkrat spregovoriti, pa je rekel, da ne. Na začetku sem povedal, ko končamo uh, z, s paneli, bomo imeli še eno stvar na dnevnem redu. Hvala lepa vsem članom panela. Vaše sodelovanje je bilo izredno, izredno pomembno. Zdaj pa besedo dobi gospod Von, eh, da izkoristi par minut, ki so še ostale, da nam predstavi svoje mnenje o tem, kar se dogaja zunaj Evrope. Torej moramo spremljati tudi to, kar se dogaja na drugi strani Atlantskega oceana. Govorimo o pesticidih, vemo, kako je ena stran vpliva na drugo. Tako da, gospod Von, zdaj je čas, da spregovorite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil vsem tistim, ki ste tukaj, vsem, ki ste spregovorili, vsem tistim, ki ste poslušali. Šlo je za dobra vprašanja. To je res zelo odlična skupina ljudi. Gledamo prihodnost, obravnavamo zdravje. Zdravje ljudi, zdravje živali, žuželk, rib, mikrobiote. Neverjetno je, da vas vse tako skrbi za skop, splošno blagostanje naše, naše biosfere. No, v ZDA je ravno potekalo sojenje. Nek posameznik je imel limfom eh, zaradi presežnega škropljenja. Ži, eh, razsodili so, da mu je treba uh, plačati 289 milijonov dolarjev zaradi, tisoč dolarjev zaradi, zaradi utrpljene škode. No, že leta 1998 eh, naj bi podjetje, ki je proizvajalo tisto škropilo, vedelo, da se povzroča škoda za DNK. Študije so bile zdaj revidirane. Eh, ampak eh, takrat so nekako vse skupaj pometli pod preprogo. in zaradi tega uh, je bil celoten svet skupaj z EFSO zavajan 20 let. Gre torej za sojenje, dobili smo kar nekaj informacij, uh, seveda treba je pogledati tudi zapisnike, uh, vsi dokazi so na voljo tudi na sprednji strani Bon Hedlund. Bom Hedlund morate uh, pogooglati, dokumenti Monsanto so to, torej dodani so bili novi dokumenti, prepisi eh, sojanja, pa tudi uvodni govori odvetnikov. Gre za to, ali so znanstveni podatki predloženi regulativni agenciji dejansko veljavni. No, eh, zdaj, ko stvari več niso tajne, se je skazalo, da podatki niso bili točni. Dobivali so podatke iz pozetkov, ki jih je pripravljala sama industrija. Potem je bila pripravljena študija Eh, opravila jo je neodvisna agencija in eh, to so dobri koraki, ki nam bodo pomagali. Sam sem se začel zanimati za to sojenje eh, najprej zaradi opraševalcev in vse, kar sem izvedel v zvezi z neonikotinoidi, je grozljivo. In kar skrbi me, če bodo ljudje še naprej tako izpostavljeni neonikotinoidom in ne bodo vedeli, kaj lahko povzročijo uh, ti agenti. Torej, upam, da bo še več uh, dokumentov izgubilo. Um, oznako tajnosti, tako da bo še več stvari na voljo. No, vidite, niti ni bilo tako hudo, če smo tole slišali na koncu dneva. Zelo pomembno je, da slišimo, kaj se dogaja na drugi strani Atlantika. Gre za vprašanje, ki vpliva na vse nas. In mislim, da je bilo čisto prav, da smo temu posvetili par minut svojega časa. Torej, kot sem povedal že na začetku, tukaj imamo na voljo nekaj USB ključkov, ki vam lahko pomagajo. pridite jih iskat. Gre za to, da želimo napredovati in pripraviti ambiciozno zastavljeno poročilo. Končati ga moramo do decembra letos. Hvala lepa za sodelovanje in za vse vaše prispevke. Zlasti pa se zahvaljujem panelistom. Seveda pa imamo še toliko časa, da se zahvalimo tudi tolmačem. Brez njih naše delo ne bi bilo možno. Hvala lepa vsem še enkrat.